Um, malce pozno začenjamo ampak vseeno bomo morali še počakati da se nam pridružijo kolegi in kolegice ampak takšno je pač življenje ko počnemo več stvari naenkrat pozdravljam finančnega ministra Litve tukaj v našem odboru spregovoril bo ob koncu njihovega predsedovanja No, ne čisto ob koncu, eh, po tem sestanku odbora se bodo nam rečudili nekateri, nekateri pomembni trialogi, kjer bomo poskušali zaključiti nekaj pomembnih tem. Dobili boste besedo za 10 minut, na to pa bomo besedo predali članom in članicam za vprašanje. Upamo, da ta razprava ne bo preveč dolga. Kot ponavadi bom dala besedo predstavnikom skupin. Izvolite, gospod minister. Hvala, Sharon. Hvala, gospa predsednica. Spoštovani člani in članice odbora. No, moram dejati, da deset minut ni veliko časa za vse to, kar bi vam želel povedati. Nekaj dni še imamo. Božič je pred vrati, ampak vsemo, vseeno nas čaka precej intenzivno delo pred božičnimi prazniki. In mislim, da lahko še marsikaj postorimo v nekaterih primerjih, pri nekaterih dosjejih. Rad bi se vam zahvalil za eh, vaše profesionalno sodelovanje. Brez sodelovanja med svetom in parlamentom ne moremo namreč doseči ničesar. Obe instituciji sta so zakonodajalki, ampak to ni vse. Vedno je dobro pripraviti izmenjave mnen in včasih ustvariti kaj skupnega. Mislim, da je litovsko predsedstvo dobro napredovalo pri številnih dosejih v teh šestih mesecih. Seveda nismo začeli čisto na začetku, ampak smo nadgradili dobre temelje, ki eh, jih je zgradil parlament, pa tudi naši predhodniki, irsko predsedstvo naprimer. Mislim, da bomo lahko eh, grškim kolegom v roke predali prav tako zelo dobre temelje, na katerih bodo lahko gradili oni. Naj začnem pri štirih delih našega programa, programa predsedstva, ki sem ga opisal čisto na začetku predsedovanja Julija in to z velikim veseljem. Najprej zakonodajni svežen na temo finančnih storitev. Bančna unija je bila eh, na tem mestu naša prednostna naloga. With, uh, to je bila najpomembnejša eh, naloga, ki smo imeli in mislim, da smo se je dobro lotili. Presegli dogovor v trialogu o eh, sanaciji in reševanju bank, o direktivi o sanaciji in reševanju bank. Imamo zelo dobro pravno podlago za vse ostale elemente bančne unije. Upam, da bo svet kmalo lahko potrdil dogovor s parlamentom, ki ga bomo dosegli v okviru trialogov. To je pomembno, če želimo poslati jasno sporočilo trgo, pa tudi evropskim državljanom. Pokazati želimo, da smo zavezani k krepitvi našega bančnega sektorja, eh, k ustrezni uporabi davkoplačevalskega denarja in to je naša prednostna naloga. Zato se ukvarjamo z dosjeji na temo bančne unije. Tisti, ki so pridobili zaradi eh, tveganja v bankah, morajo prevzeti na se eh, odgovornost, ko gredo stvari po zlu. To smo najprej umestili v BRD, sedaj pa imamo to klauzulo tudi v eh, dosejo, ki ga bomo uravnavali jutri eh, in v nadaljevanju se je Hekofin. Enotni mehanizem za reševanje je bistvenega pomena. To je nestandardni dosje, zato lahko verjetno marsikaj o tem preberete tudi v eh, tisku. Morda se včasih Eh, zdijo stvari malce čudne v primerjavi s standardnimi zakonodajnimi postopki. Ampak vseeno je to konkreten rezultat, s katerim bomo vsi pridobili. S tem bomo dosegli ustrezen rezultat zaradi ustvarjalnega dela, ki smo ga namenili temu dosegu. Veselim se jutrišnje razprave, upoštevali bomo tudi razpravo prejšnji teden. Imeli smo zelo eh, dobro razpravo, eh, dosegli smo preboj v tej razpravi med državami, članic, eh, med državami članicami, ki imajo včasih zelo, zelo različna mnenja. Mislim, da bomo lahko razrešili vsa preostala odprta vprašanja. In grško predsedstvo, ki nas bo zamenjalo, bo tisto, ki bo končalo razprave v okviru trialogov z Evropskim parlamentom še pred koncem tega političnega cikla. Gledam Elizo. Težko nalogo imate pred sabo, ampak tudi mi vam bomo lahko pomagali. Smo namreč del eh, trija predsedstev Irske, Litve in Grčije in ta dosje je zame osebno verjetno najpomembnejši. Upam, da bomo uspešni. Še en stober bančne unije imamo in to je direktiva o eh, depozitnih jamstvih, o schemah za depozitna jamstva. Še vedno poteka eden od trialogov. Mislim, da smo pripravljeni. Mislim, da smo sedaj v pravem položaju, da pridemo do končnega dogovora. In to še tekom litovskega predsedstva Evropske unije. Še drugi pomembni elementi na področju finančnih storitev. CSRD, MIFID, MIFIR, trilogi prav tako še vedno potekajo. Računam na vašo podporo, na vašo pomoč pri eh, dokončanju teh pomembnih eh, dosejev, tako kot smo storili v primeru Omnibusa 2. کې برخت ها برخت Mislim, da smo opravili odlično delo v okviru Omnibusa 2. Mislim, da smo ta dosje potisnili skozi vrata in dosegli zelo pomemben eh, rezultat. Od 1. januarja 2016 naprej bo okvir Solventnost 2, ki je del omnibusa 2, eh, začel, začela veljati. Enako velja za BRD. Strinjali smo se, da eh, za to porabimo isti datum, 1. januar 2016. Ta datum tako postaja zelo simbolen. Številni po, pomembni dosjeji bodo začeli verje, eh, veljati začenši s tem datumom. Veseli me, da smo lahko prišli tudi do dogovora o eh, direktivi o hipotekarnih kreditih. Večino dela je na tem mestu upravilo prejšnjo predsedstvo oziroma prejšnja predsedstva, ampak mi smo dali piko na i temu doseju. In to je dobro sporočilo za naše državljane in državljanke pa tudi za naša podjetja. KNPVP, jasven, to je zelo pomemben dosje, poskušamo narediti vse, kar lahko, zato da bi končali eh, s to razpravo do božiča. Ne vem, če bomo uspešni, ampak poskušali bomo zaključiti to zadevo. Eh, direktiva o Eh, plačilnih računih, tudi to bomo verjetno dokončali do petka. Dosjeji na temo pranja denarja, napredek ni bil takšen, kot smo si ga želeli, ampak vseeno smo naredili korak eh, naprej. Mislim, da bomo oceno dobili na to januarja 2014. Drugi del našega svežnja so vprašanja povezana z ekonomskim upravljanjem in eh, evropski semester je bil ena od naših prioritet. Ekofin je razpravljal o različnih vprašanjih, o različnih pobudah. Naprimer, države evromočja so uložile eh, svoje osnutke proračunov, ki smo jih eh, potrdili vsaj v primeru tistih držav, eh, ki so v postopku čez eh, mejnega primankljaja. Začeli smo tudi z letnim pregledom rasti, eh, z mehanizmom o, opozori, z opozorilnim mehanizmom in tudi to se razvija. Verjetno bodo postopki malce drugače kot letos, ne zgolj zaradi litovskega presesa, ampak tudi zaradi truda številnih drugih akterjev, številnih drugih sodelujočih. Vsi namreč razumejo, razumete, da je treba te stvari urediti, če želimo zagotoviti delovanje ekonomske in monetarne unije, učinkovito delovanje. Na področju obdavčenja smo prav tako dosegli napredek, na srečo imamo predlog revidirane direktive o prihrankih. Potrebna je soglasnost v svetu eh, in zgolj zelena luč v parlamentu. Te, eh, tega soglasja nismo zagotovili, dve državi še vedno nasprotujeta dogovoru kljub napredku v okviru eh, pogajanj s tretjimi državami. Ampak glede avtomatiziranih izmenjav podatkov, zdi se mi, da smo naredili Eh, veliko napredka v naših glavah. Sedaj razumemo, da standardi OECD predstavljajo standardi, ki bi jih lahko uporabljali na evropski ravni. Zato je treba evropsko zakonodajo prilagoditi tem standardom, zato da bomo zagotovili avtomatizirano izmenjavo podatkov med finančnimi institucijami in eh, davčnimi organi, davčnimi upravami. Četrti del. Naj to omenim, kljub temu, da ne gre za pristojnost odbora, odbora Ekon. Veseli me, da smo skupaj z Evropskim parlamentom potrdili večletni finančni okvir. Potrdili smo Evropski proračun za leto 2013, eh, predlog spremenjenja proračuna 2013. Ne gre zgolj za 325 milijard eh, evrov, ki bi jih lahko začeli. Eh, nalagati s 1. januarjem naslednjega leta. Ne, gre tudi za nove pobude, ki jih eh, umeščamo v uredbe o kohezijski politiki. Tukaj imamo na voljo tudi nove instrumente, ki nam omogočajo, kako združevati evropske strukturne sklade, finančne instrumente ter zasebna eh, sredstva, zasebne vire, zato da bi okrepili vsak evro, ki prihaja v evropski proračun in ki ga na, na to eh, namenjamo državam članicam. In to petkrat do osemkrat gre za pobudo Evropske investicijske banke. O te pobudi smo natančno razpravljali tekom neformalne seje Ekofina septembra. Sharon Bowles nas je tam počastila svojim obiskom. Sedaj pa bom nadaljeval v materinščini. Mhm. Gerbiami komiteto nariai, gerbiama pirmininkė. Najlepša hvala. Še enkrat, gospa predsednica. Rad bi se vam zahvalil za konstruktivno sodelovanje, zelo uporabno sodelovanje. veselilo nas je, da smo lahko z vami sodelovali. Prizadevali smo si za odprto, učinkovito, delujočo Evropo, Evropo rasti in mislim, da smo te prednostne naloge izpolnili zaradi naših skupnih naporov. Po mojem mnenju, Evropa deluje bolje. Gospodarstvo se izvija iz krize in imamo podlago za prihodnjo rast. Mislim, da je Evropa postala bolj odprta. Mislim, da je naše predsedstvo opravilo zelo pomembno nalogo tudi za našo lastno državo. Ugotovili smo, da lahko marsika naredimo. Marsikaj lahko naredimo, če stopimo skupaj. Zato se zahvaljujem Evropskemu parlamentu, ki je izjemno pomembna institucija. Hvala tudi vašemu odboru. Hvala. Najlepša hvala. Štela sem dosije, ki bi jih eh, lahko končali, dokončali in prišla sem do številke 10, če, vse, če bo vse šlo tako, kot eh, načrtujemo do konca tega eh, tedna. Ne vem, če nam bo uspelo, ampak kakršenkoli bo že rezultat, napredek je ogromen in to pri nekaterih zelo zapletenih dosjejih, ki so bili dolgo časa v eh, pad poziciji. Sedaj pa čas za vprašanje. Najprej ELS, Jean-Paul Gauzès. Merci, madame la présidente. Monsieur... Hvala, gospa predsednica, gospod minister. Mislim, da vam moramo tudi mi čestitati. Dosegli ste namreč marsikaj. Sharon je dejala, da boste, če gre vse po eh, načrtih, zaprli deset točk deset dosjejev. Spomnim se našega prvega srečanja v eh, našem uradu. Eh, bili ste optimistični, ampak tudi bali ste se teh šestih mesecev. Litovsko predsedstvo eh, je bilo odlično predsedstvo in to sem vedel že takrat. V težkih časih ste upravili zelo dobro delo pri številnih zelo pomembnih dosejih in vaše predsedstvo v Evropi omogočilo napredek. Poiskali ste sinergijo in naredili korak naprej pri zelo eh, pomembnih dosejih, naprimer eh, dosejo kolege, kolega eh, Burkarta omenili ste že, ste že eh, bančno unijo, ki je eden od teh pomembnih dosjejev. Zanima me, če nam lahko kaj več poveste v vaši materinščini o eh, koncu pogajen, o možnostih za ustrezno rešitev. Še enkrat hvala za vaše dosežke tekom vašega predsedovanja. Okay uh, <laughs> well, <laughs> um, uh, uh, uh, thank you for the very good question, Jean-Paul. Uh, Hvala za zelo dobro vprašanje, Jean-Paul. Seveda je težko v mojem lastnem jeziku pojasniti, kaj bi morali narediti in kakšne kompromise lahko pričakujemo. Sam si vedno prizadevam za kompromise in uh, vedno poskušam biti zelo pošten pri sklepanju kompromisov med različnimi državami. Veliko smo se pogovarjali na štiri oči in na več oči, posvetovali smo se z različnimi akteri, včasih smo se tudi prepirali. Ne ravno prepirali, tako kot eh, na eh, kinematografskih zaslonih, ampak eh, Vseeno, včasih smo imeli zelo naelektrene razprave. Imamo predloge na mizi in ti predlogi se ne spreminjajo enkrat na dan, ampak enkrat na vsaki dve uri. Tako da Jean-Paul zelo mi je žal, ampak ne želim prejudicirati podrobnosti, ki jih ne morem opisati, ker jih ne poznam. Vseh podrobnosti še nismo dorekli in v krogu ministrov smo se strinjali, da dokler se ne strinjamo o vsem, se ne strinjamo o ničemer. To je eno od načel pogajanj in eh, vseeno mislim, da bomo jutri v streznem položaju, da zastavimo vse te elemente, da pripravimo več različnih dokumentov. Vse vam bomo pokazali, vse vam bomo razkrili, morda vsi ti elementi ne bodo predmet pogajanj z Evropskim parlamentom, ampak vseeno mislim, da bo Evropski parlament imel možnost, da oceni vse, o čemer se odločamo in se bomo odločali v prihodnosti. Se upravičujem, da sem tako nekonkreten. Če se zadeve spremenjajo vsaki dve uri, potem upam, da se bodo lahko spremenile v smeri eh, naših stališč, stališč Evropskega parlamenta. Zelo žalostno bi bilo, če bi te zadeve eh, eh izuzeli iz demokratičnih postopkov, če ne bi dali parlament, eh, Evropskemu parlamentu možnosti, da eh, spregovori in eh, s tem bi na žalosten način zaključili eh, z vašim predsedovanjem. Elisa. Takšen. Hvala, Sharon. Hvala za te uvodne besede. Tudi sama sem se želela zahvaliti predsedstvu. Mislim, da ste resnično upravili zelo dobro delo. V okviru vašega predsedovanja smo začeli delovati v okviru eh, ekonomskega upravljanja evropskega semestra in pomembno je, da ste prišli do dogovora o strukturnih skladih, o finančnih perspektivah. Seveda obžalujem, da eh, makropogojevanje nima ustrezne funkcije eh, znotraj teh eh, zadev. To se mi zdi nespremljivo, ampak razen tega ste upravili odlično delo glede finančnih trgov, menim, da je ekipa in osredotočila se bom na tiste teme, eh, ki so mi blizu, ki so mi pri srcu. BRD je zelo kompleksen dosje, opravili ste dobro delo. In resnično bi eh, rada podala pozitivne komentarje tudi v zvezi eh, z enotnim sistemom za eh, reševanje. Potem nas bomo, va, nas, vas bomo namreč ocenjevali. Šlo je za preboj in dosegli smo dober rezultat. če se stvari resnično spreminjajo vsake dve uri, če igrate to težko vlogo poštenega posrednika in po mojem je to res, potem upam, da se bodo govorice, ki jih trenutno slišimo o stališču sveta, spremen, da se bodo spremenile nočemo imeti stališča sveta, ki je popolnoma na vzkrižju z načeli, ki bi jih radi zaščitili. Danes bomo govorili o stališču parlamenta. Upam, da bomo s tem svet navdihnili, da bomo lahko dorekli okvir teh pogajanj. Trenutno smo odločni, da prekinemo povezavo med državami in bankami, tako da davkoplačevalci ne bodo odgovarjali za eh, padle banke. To zahteva sklad, ki ga bo financirala industrija, ustrezen kreditni instrument, ki bo takoj začel delovati. Ta kreditni instrument pa bo financiral sam bančni sistem prispevke morajo eh, vlagati bančne institucije glede na tveganje, ki ga eh, imajo. Govorimo o enotnem nadzoru, o enotnem reševanju, o enotnem skladu. Izogibati se moramo in to ne glede na to, kaj se zgodi, političnemu eh, zapletanju v končno usodo propadlih bank. To so nekateri od pomislekov Evropskega parlamenta. Slišimo govorice o eh, možnostih dveh poti, dveh rešitev, o večstranskih eh, dogovorih na mesto eh, dogovorih na ravni skupnosti in takšno izuzemanje Evropske unije iz dogovorov je za nas nespremljivo. Upam, da odličnega dela, ki ste ga upravili, ne boste kronali s takšno odločitvijo v zadnji fazi eh, vašega mandata. Pozivamo vas, da še naprej pošteno posredujete v teh razpravah, tako kot ste to počeli v preteklosti. Gre namreč za tako pomembne zadeve, da si ne moremo privoščiti, da bi eh, naredili kaj uh, napačnega. Hvala. That, uh, uh, Hvala, Eliza. Omenila si nekaj, na kar sem morda pozabil v svojih uvodnih besedah. Tudi svoje ekipi sem namreč izjemno hvaležen. Gre za izjemno izkušeno, zagrizeno ekipo. Ne bi si mogel želeti boljše tako da se, da se jim moram resnično zahvaliti. Pustivo govorice ob strani. Osredotočiti se moramo na načela, ki ste jih opisali in sam se lahko podpišem pod vsako od teh načel. Povezava med državami in bankami mora biti prekinjena, res je. In to je bistvenega pomena za vzpostavitev bančne unije. Premagati moramo razdrobljevanje finančnega sektorja. To je temeljnega pomena in vzpostavitev bančne unije je eden od korakov. Morda ne tisti prvi korak, morda ne moremo takoj eh, odpraviti meja med državami članicami, ampak pristop od koraka do koraka, postopen eh, pristop je pristop, ki ga lahko oberemo. Vesel sem, da smo dosegli dogovor o orodjih, o instrumentih za Bejlin uh, leta 2016, če ne prej. In to je eden od dosežkov naših trialogov z Evropskim parlamentom. Instrumente za reševanje bank naj bi Eh, financirala industrija. No, države članice so prav tako prepričane v to. To je naša dogma in tega se bomo držali. Omenili ste politične in nacionalne vplive, ki bi jih morali minimizirati, ko gre za reševanje bank, ko gre za reševanje vprašanj na finančnih trgih. To načelo želimo unesti v vse dosjeje na temo eh, bančne unije. Tudi, ko gre za eh, enotni sistem reševanja. Ampak no, nočem se spuščati v podrobnosti. Hvala. Sedaj po imenu Alde Wolf Klint. Hvala lepa. Tudi sam bi se pridružil čestitkam kolegov. Spoznal sem veliko vaših ekip in moram reči, da imajo zelo veliko tehničnega znanja in osebne zavezanosti. In to je potrebno seveda pozdraviti. Vprašanja pa so že bila zastavljena, ki sem jih želel postaviti, tako da bom zastavil drugačno vprašanje. Po vašem mnenju, ali so pogoji za ne evropske države, da prostovoljno sodelujejo pri bančni uniji, dobro zastavljeni, so pogoji taki, kot morajo biti, ali pa menite, da bi de facto evroobmoče bolj integrirali, istočasno pa bi naredili razliko med evroobmočem in ostankom Evropske unije. To je prva točka. Druga govora je že bilo o osodni odvisnosti držav in bank, kar se državnih financ tiče. To želimo prekiniti. Po drugi strani pa Evropska centralna banka tem trenutku po zelo ugodnih obrestnih merah daje državam sredstva, zato da potem lahko te države investirajo v državne obveznice. Torej, dosegamo ravno obratno od tega, kar želimo imeti. In ali bomo to morda prekinili z Asset Quality Review, pregled kakovosti premoženja, ko bi morda te državne obveznice bolj podrobno preučili. Hvala lepa. Mhm. Uh, ok, uh, of course. Ja, eden, en, eno načel za bančno unijo, kot tudi za e NM, kar smo tudi uspešno zaključili, to sicer ni bil naš dosje, uh, do konca pa smo ga vendarle zaključili in v čast mi je bilo, da smo na ECOFINu oktobra to potrdili in da sem lahko podpisal um, skupno pogodbo z Evropsko centralno banko, tako kot je tudi um, Evropski parlament o izmenjavi izkušenj. Um, države, ki niso v evroobmočju, imajo pravico, da vstopijo v enotni mehanizem eh, nadzora in eh, tudi v enotni mehanizem za reševanje, kar je drugi del bančne unije. Zato pa morajo eh, restrukturirati svoj nadzor in biti med sabo mm, kompatibilne. V predlogu obstajajo neposredne reference na ta mehanizem in katere države lahko sodelujejo. Velika večina eh, držav, namreč eh, Evropska bančna unija ni le produkt um, držav iz evroobmočja. To je seveda naravna podlaga, ampak pozneje se bo ta unija, jaz sem v to prepričan, razširila in moramo imeti eh, tudi za te države, ki niso v evroobmočju, možnost, da se vključijo v bančno unijo. Pa tudi enake pogoje za banke morajo veljati za tiste, eh, ki so v bančni uniji in tiste, ki niso v bančni uniji. To je treba torej zagotoviti in tem načelom skrbno sledimo. To sicer ni preveč težko, kaj ti obstaja splošno prepričanje vseh držav članic, zato mora biti tako. Ne bi, se, ne bi komentiral, eh, politiko obresnih mer Evropske centralne banke, zato nisem pooblaščen. Zdi se mi, da kot predsednik Ekofina eh, ta trenutek nimam pravice tega narediti. Eh, vendar eh, ocena kakovosti premoženja, to ste omenili, to je prva faza pri izvajanju enotnega mehanizma nadzora in ta ocena premoženja bo ocene premoženja se bodo izvajale um, v prvem eh, eh, naslednje leto do um, vzpostavitve mehanizma države članice, Evropska centralna banka in tudi nadzorni odbori v državah članicah eh, se za to skrbno pripravljajo. Eh, razen tega pregled kakovosti aktive ali sredstev ni edina zadeva, ki se bo izvajala. Tu bodo tudi um, stresni testi, ki jih bo eh, izvajalo Evropski bančni organ. Ampak to, kar smo se naučili iz stresnih testov leta 2011, je nekaj, kar smo se naučili po našem mnenju in tokratni testi bodo po moje bolje komunicirani. Eh, kot veste, je komunikacija v finančnem sektorju zelo pomembna. Ne le, eh, kaj se pove, ampak kako se pove, kaj o denarju. To je izredno pomembno za pravo dobro funkcioniranje finančnih inštitucij. Uh, dobro sedaj pa v imenu zelenih sven dobro ti si bil naslednji na mojem uh, seznamu sploh ne vem kako sem prišel na ta seznam ampak ni važno kot prvo uh, želim vam čestitati na tem kar ste dosegli uh, zelo učinkoviti ste bili in ne mislim da moramo sedaj uh, natančno pregledovati vse rezultate po posameznih dosjejih, ampak veliko ste naredili, veliko ste uspeli in ne vem, če bomo lahko s tako dinamiko nadaljevali naslednji mesec. Razen tega pa mislim, da obstaja razlika med finančnimi storitvami, kjer imamo normalne pristojnosti soodločanja in drugimi področji, naprimer, eh, sami ste omenili davke. Če pogledate eh, majski svet eh, in rezultate in potem poročilo ECOFIN-a svetu, ki se začenja ta teden, ECOFIN poskuša zamegliti z, kar trudi se v to smer, da je pravzaprav v Evropi dosežen zelo majhen uh, pregled, napredek. Ne gre le za. Um, um, davke na splošno, ampak eh, izogibanje davkom ali davčne utaje za strani velikih podjetij in eh, tudi eh, poročanje po državah je nekaj, kar se je uničilo z pogajanji v svetu. Tukaj vidim veliko nevarnost. Rezultat je veliko bolj omejen. In imamo kar nekaj pisnih vprašanj, ki smo jih pripravili za vas in prosimo vas tudi za pisne odgovore in tudi odgovore v sploh. Isto velja eh, za vprašanje bodočnosti evroobmočja. Če pogledate, kakšne obljube so bile dane in kako malo sedaj imamo, to je temeljilo na obljubah štirih predsednikov. Če se spomnite, Van Rompuy je skupaj z Barozom, Dragijem in Eh, na koncu smo imeli eh, zelo malo rezultatov. Ta Evropski svet bo eh, razpravljal le o CSSI, vse ostalo pa je majhen dosežek. To sicer ni vaša glavna odgovornost, kajti šlo je za evropsko, evropsko območje, šele vključili se boste v ta klub. Uh, v eh, prihodnosti. Ampak zelo jasno je, da v primerih soodločanja ste dobro uspeli eh, opraviti delo, kjer pa tega ni in kjer svet še vedno eh, se med sabo blokira na osnovi konsensa. Naprimer pri ekonomskem oziroma gospodarskem upravljanju v evroobmočju, tam so pa rezultati zelo omejeni. In moram reči, da me zelo skrbe, da je se doseglo tako malo v ekofinu. In ne nazadnje, me zelo zanima, eh, kako dejansko eh, vidite eh, pri SRM-ju sestanke ministrov v Berlinu zunaj običajnih oziroma standardnih postopkov. Hvala. Torej, začel bom od samega začetka. Ja, prav imate. E, napredek na področju davkov ni ravno impresiven, za razliko od e, stanja oziroma dosežkov, na področju finančnih storitev. Zato obstaja veliko razlogov. Ne strinjam se, da pa napredka ni bilo. Napredek je bil dosežen. Pri eh, davkih seveda moramo eh, doseči eh, soglasnost, kar ni vedno mogoče. Obstajajo tudi druge ovire, politični cikli potekajo v državah članicah in te ne sovpadajo. V tem semestru smo imeli dve državi, eh, kjer se je en politični krok eh, končal, drug pa se ni začel zelo k malu. Mogoče je to tudi še en razlog, zakaj eh, direktiva o hranilnih vlogah eh, ni bila sprovedena, kljub eh, dobrih namerah v ekofinu. Vendar na področju eh, DDV-ja smo naredili kar resen napredek, sicer niso bili vsi dosjeji zaključeni, med grškim predsedovanjem se bo delo nadaljevalo na teh dosjejih. Eh, sam eh, včasih je na področju davkov eh, tehnično problematika res zapletena. Veliko tehničnih posvetovanj smo zato imeli pri mnogih dosjejih. Zelo mi je všeč, da je prišlo do sprememb pri avtomatični izmenjavi podatkov, ampak glede vaših eh, pisnih vprašanj vam zagotavljam, da boste dobili pisne odgovore. Na področju gospodarskega upravljanja ne strinjam se, sploh se ne strinjam z vami, da tam ni nobenega napredka. Eh, seveda smo si želeli, da bi eh, sprejeli uredbe in druge zakonske akte o ex-ante usklajevanju reform, ampak to pravzaprav niti ni tako preprosto. Po drugi strani pa imamo evropski semester, in eh, ki je že četrti, imamo dvojčka, ki se je začel izvajati eh, le pred dvema mesecema. Imamo prvo oceno proračunov držav v evroobmočju. Postopki evropskega semestra naslednje leto, kot je bilo že dogovorjeno, bodo drugačni, kot so bili letos. Po eni strani bo to bolj informativno, po drugi strani pa verjamem ne preveč dodatno komplicirano. To je bil eh, tudi eh, eden od namenov eh, našega predsedstva. Ne komplicirati, ampak eh, dobiti čim več korisnih informacij, tako da bi ta evropski semester ne bil preveč formalističen kar bi se sicer utegnilo zgoditi. Seveda eh, rezultati ne bodo na voljo jutri, ne pred božičem, ampak ko bodo potekale eh, razprave o nacionalnih reformah ter o poročilih o eh, konvergentnosti in stabilnosti, boste videli, kakšna je razlika glede na prejšnje postopke. In če pogledate eh, tudi poročilo o eh, dodanem mehanizmu letos, je različno oziroma drugačno od eh, lanskoletnega in mislim, da je boljše, bolj poglobljeno. Seveda je to napredek, gremo pa po korakih. Seveda bi lahko že imeli določene zakonske rešitve na mizi, Nimamo jih, ampak vendarle smo dosegli precejšen napredek, kar zadeva evrsko ali evroobmočje. Zelo sem zadovoljen. Bil sem prvi predsednik ECOFINA v zgodovini, ki prihaja iz ne-euroobmočja, ki je. Eh, lahko sedel na sestankih eh, Evroskupine, ko je šlo za razpravo o specifičnih zadevah. Bili so eh, določene točke dnevnega reda, kjer se je moja prisotnost zahtevala. In na ta način smo uh, koordinirali delo uh, Euroskupine <clears throat> um, in Ekofina. Um, na ta način smo dosegli večjo učinkovitost, veliko večjo. Do septembra naslednje leto upam, da bomo imeli popolnoma drugačno pravno podlago. Zglede tega sem zelo optimističen. Ampak mislim, da so eh, vsi forumi znotraj sveta taki, da lahko med sabo sodelujejo in da eh, lahko prispevajo dobre ideje. In to, je, to drži tudi za uh, sestanke, ki ste jih vi omenili. Dva, tri, štiri ministri se srečajo, to je zelo uh, Eh, koristna praksa za usklajevanje stališč, kajti če se nas vseh 28 usede k mizi, obstaja veliko tveganje, da na koncu ne bomo dosegli nobenega rezultata. Moj osebno mnenje že od začetka je bilo od januarja letos, da. Uh, se bom maksimalno zauzemal za osebne stike z vsemi svojimi kolegi. Mislim, da je to prineslo izredno dobre rezultate v mnogih primerjih. Imel sem ogromno število multilateralnih in bilateralnih posvetov z svojimi kolegi. In mislim, da je to način, kako se kako je treba pripravljati odločitve. Vendar eh, vse te bilateralni stiki, multilateralni stiki, ki sem jih imel, pri tem smo se vsi strinjali, da se odloča pri mizi ekofina. Eh, pravne odločitve, eh, zakonodaja, zakonodajni akti, to se odloča, o tem se odloča, to se sprejema pri mizi ECOFINA in nikjer drugje in pri tem ustrajam, pri tem stališču. In tudi drugi moji kolegi se z mano glede tega strinjajo. E in sedaj ECR. Mr. Minister, I've got a few concrete questions, first of all. Eping. Dobro. Eh, hvala. Vprašanje glede bančne unije. Kdo se bo odločil, ali se bo banka reševala? Ali bo to um, enotni mehanizem nadzora, ali bo to enotni mehanizem za reševanje, ali kateri odzorni organ? Potem pa varovalka ali varovalo va, po posamezni panogi. Popolnoma se strinjam s tem, vendar to varovalo naj bi imelo le 55 milijard evrov do določenega leta. To je zelo malo in eh, zelo pozno, če zaidejo v težave velike banke. To je kot gasilci brez vode. In potem še javno varovalo. Kakšne so vaše eh, preference? Eh, javno varovalo, a je to mreža? skladov za reševanje, eh, ali je to eh, enotni mehanizem za reševanje, ali je to sklad za reševanje. Torej, če bo prišlo do resnega problema, boste morali uporabiti javno varovalo. In kako boste eh, jasno reševali eh, folko pravilo oziroma eh, razmejitev med eh, poslovanjem, bančnim poslovanjem z prebivalci in investicijskim bančništvom. Čisto na kratko odgovora nimam ali mogoče sploh ne bom odgovoril iz etičnega razloga, ker sem predsednik Ekofina ne morem odgovoriti na mnoga med vašimi vprašanji, ampak o enem načelu smo se vendarle dogovorili o upeljavi varoval pri procesih, ki jih je na nek način treba financirati eh, v bančnem sektorju. Kot prvo, prvi ver je vedno zasebni sektor ki mora nositi težo odločitev prestrukturiranja, um, sanacije uh, bank in bančnih inštitucij. Torej, prvi vir bo vedno zasebni sektor. Um, neke vrste dokapitalizacije, zasebne rešitve in tako dalje. Potem pa hierarhično drugi um, vir pa bodo nacionalni viri držav članic in šele v tretje. Eh, na tretji ravni eh, se bodo uporabljal nekakšen evropski ver. Posamezne pogoji eh, in podrobnosti, kdo plača kaj, kdo odloča o čem, to je pa vprašanje, ki ga morajo urediti posamezne uredbe. Ne enotni eh, mehanizem nadzora, kvečjemu eh, bo to BRD ali enotni mehanizem za reševanje. Že vemo, kdo tukaj rešuje banko, eh, nacionalni eh, organ za reševanje. Pri bančni uniji pa nimam še končnega odgovora, boste ga pa izvedeli, ko dosežemo kompromis. To bo sicer predlog za trialog z Evropskim parlamentom. Glede vašega zadnjega vprašanja, glede eh, bančnega poslovanja z občani in investicijskega bančništva. Eh, tukaj še nimamo pravnega eh, predloga, predloga zakonodaje in zato sam ne morem komentirati. Eh. Hvala lepa. Predsednica, spoštovani minister, tudi sam bi se vam rad izredno zahvalil za upravljeno delo med vašim predsedovanjem. Mislim, da ste resnično upravili izredno veliko dobrega dela. Tukaj govorim predvsem o, da se je omnibus 2 solidnost 2. Sedaj po 13 letih skupno pogajanj smo lahko ta dva doseja zaključili. Tukaj se vam moramo resnično zahvaliti. Tri vprašanja imam, ki bi vam jih danes rad zastavil. Najprej. Veliko smo dosegli med litovskim predsedstvom. Deset dosejev bomo morda celo zaključili. Moje vprašanje pa je, kaj je po vašem mnenju v naslednjih letih tisto, kar menite, da je najpomembnejše, najpomembnejša zakonodaja, s katero se morata ukvarjati EU in evromoče. In drugo vprašanje, vaša država, sami ste finančni minister Litve, bi radi pristopili evru. To seveda izredno pozdravljam. Nam lahko podate nekaj pripomp, kje ste v tem trenutku, kako vidite razmere v skupno močjo evra in katere velike izzive ima evro pred sabo, še prav posebno v letu 2014. Tretje vprašanje. Davek na finančne transakcije. Kaj menite, kako izgleda ta postopek v tem trenutku znotraj Evropske unije. Če bi lahko na ta tri vprašanja nakratko odgovorili, bi vam bil zelo hvaležen. Hvala lepa. Uh, well, uh, uh, your... Kar zadeva vaše prvo vprašanje o pomembnih dosijajih v finančnem sektorju po mojem mnenju eh, smo imeli res zanimivo razpravo na neformalnem ekofinu septembra. Nismo sprejeli sicer nobene odločitve takrat, ampak določene poti v prihodno so bile predmet razprave in kazalo je, da je to res zelo pomembno. Eno od vprašanj je bila Eh, bodoča ureditev finančnega sektorja ali arhitektura finančnega sektorja v Evropi. Veliko moramo še postoriti. Kljub temu, da imamo še na mizi veliko tehničnih eh, dosjejev, ki jih moramo zapreti v prihodnosti k malu, po mojem mnenju. Ampak globje razumevanje, kaj je finančni sektor in kakšen naj bi bil, To je eh, zelo pereče vprašanje za Evropo. Naprimer, dolgoročne investicije. Vprašanje, ki se je izpostavilo že med irskim predsedovanjem aprila v Dublinu na neformalnem srečanju ECOFIN-a pod irskim predsedstvom. Eh, takrat smo slišali veliko idej, kako naj bi preuredili finančni sektor eh, v evropi da ne bi bil več tako odvisen od bančnega sektorja. bančni sektor večinoma eh, financira podjetja v evropi oseminosemdeset odstotkov medtem ko je eh, v ZDA situacija popolnoma drugačna približno petinsedemdeset osemdeset odstotkov se podjetja financirajo na kapitalskih trgih. Eh, bilo bi zelo eh, koristno, da bi na ta način eh, zmanjšali tveganja, ki se koncentrirajo v bančnem sektorju. K temu bo prispevala bančna unija, pa tudi razvoj kapitalskih trgov in tudi alternativnih načinov financiranja, dolgoročnega financiranja podjetij. To bi bilo koristno. Na drugi strani te lestvice pa imamo srednja in mala podjetja. Eh, kjer je eh, sedemindvajset milijonov nezaposlenih in triindvajset milijonov malih in srednjih podjetij po celi eh, Evropski uniji. Če želimo, da vsak MSP zaposli vsaj enega od nezaposlenih, potem bomo rešili problem. To je seveda čista špekulacija obstaja mnogo malih in srednjih podjetij, ki nujno potrebujejo finančne vire in z večjim zaupanjem v finančne trge bodo imeli lažji dostop do sredstev, ki jih potrebujemo. Zato pa seveda potrebujemo tudi nove inštrumente. To sta dve glavni poti, o katerih razmišljamo in po katerih moramo iti. Seveda, eh, veliko eh, pomembnih vprašanj je že na mizi, mnogo jih pa eh, je šele na poti. Sedaj pa izzivi za evroobmočje. Glavni problem ne le evroobmočja, ampak celotnega evropskega gospodarstva je um, rast, dinamika rasti, ki je nižja kot v ZDA. Med uh, uh, sestanki jeseni v Washingtonu eh, se je prvi zgodilo, da Evropska unija ni bila eh, tako kritizirana zaradi svojega gospodarstva. Še vedno pa mislim, da je treba spet doseči to rast, spet je treba začeti rasti. Kazalo je, da se eh, ali kaže, da se je raz začela, da je s stabilen trend, ampak še vedno je treba razmere v gospodarstvu izboljšati. Eh, gospodarsko okrevanje je za mojo lasno državo ena glavnih prednostnih nalog in ena, eden od razlogov, zakaj želimo vstopiti v evromoče, je, ker dejansko verujemo, smo prepričani v eh, enotno evropsko valuto in argumenti v, za v to smer je da bo evroobmočje poskrbelo za ta problem oziroma rešilo ta problem sam. Eh, to je neka notranja energija, eh, ki jo potrebujemo v vseh bodočih eh, problemih. Eh, seveda bodo še naprej težave eh, v evroobmočju, ampak evroobmočje samo je sposobno te težave rešiti. Eh, Ker pa se tiče davka na finančne transakcije, tukaj smo dosegli nekaj tehničnega napredka. Čisto odkrito povedano imamo. Um, prostopek okrepljenega sodelovanja med enajstimi državami, obstaja pa med njimi kar polarizirana mnenja o tem, kakšno obliko naj bi imel ta davek na finančne transakcije spomladi bomo videli, kakšen napredek je bil dosežen in takrat bodo moji kolegi naslednjega eh, predsedstva o tem lahko povedali več. Much, um, we... Najlepše hvala. Eh, začeli smo ob 9.30 naš današnji sestanek, eh, kar pomeni, da nam bo nekoliko zmanjkalo časa, sedaj pa v imenu EPP-ja. -ja gospa Minetič. No, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljam ministra in z eh, čestitam mu za zelo uspešno predsedovanje in za vsa področja, kjer ste uspešno delali med predsedovanjem zlasti eh, krepitev Evropske monetarne unije, sprejemanje proračuna, večletni finančni okvir, eh, nove usmeritve pri eh, koheziji, makroregionalne strukture, multifunding in tako naprej in tako dalje. Veliko smo v parlamentu razpravljali o dostopnosti finančnih sredstev malim in srednjih podjetij in ravno kar ste v svojem odgovoru se tega dotaknili. Dejstv, o dejstvu tudi, da so v različnih državah članicah pogoji z, različni, eh, še zlasti, ko gre za obresne mere. To ustvarja neenakosti na skupnem trgu in uh, postavlja podjetja v neenakopravni položaj. Zato me zanima, kako vidite vi rešitev reševanja tega vprašanja, ne samo znotraj evromoča, ampak tudi zunaj nje. To je eno vprašanje. Drugo vprašanje je meni bitno, bistveno v kontekstu evropskega semestra, o tem največ razpravljamo, kako izvajati kakovostne priporočila v kontekstu evropskega semestra v vseh državah članicah in zagotoviti njihovo izvedbo. Kot vidimo po analizah, sta samo dve državi izvedli vsa priporočila, ostale pa le njihov del kako vi vidite, kaj vi menite, kakšni problemi obstajajo pri izvajanju priporočila, ali so ta priporočila ja, ne dovolj jasna ali konkretna, kaj bi bilo v tem eh, smislu treba dodatno spremeniti. In tretje vprašanje, ki me zanima, izkušnja vaše države v uh, postopku čezmernega deficita. Um, 21.6. Eh, ste uspešno zaključili ta postopek, izvedli ste ogromno število um, ukrepov na uh, dohodkovni in odhodkovni strani. Na odhodkovni strani me še posebej zanima ukrep za uh, zmanjševanje transferja um, drugemu stebru pokojninskega zavarovanja in zanima me, če ste v Latviji razmišljali, da bi ta stebr v celoti ukinili in kako ste ocenili efekt eh, znižanja teh transferjev na deficit ali se je na ta način bistveno zmanjšali skupni deficit. Uh, okay. uh, uh, <laughs> hvala lepa, hvala lepa za vsa ta vprašanja. Nekoliko zmeden sem seveda, ker sem tukaj v funkciji predsednika Ekofina. Morda torej ne bi bilo preveč etično se pogovarjati o internih litovskih vprašanjih. Se opravičujem, morda se lahko o tem pogovorijo osebno, ne bom pa to poskušal storiti javno. Vaše prvo vprašanje je zelo pomembno. Dostop do kreditov za MSP-je. Tukaj so obrestne mere seveda zelo pomemben dejavnik, ki nekaterim MSP-jem onemogoča dostop do posojil. Še en veliko pomembnejši dejavnik pa je splošna možnost karkoli dobiti od bank če seveda pomislimo na to, da banke ne želijo tvegati, sploh ne želijo tvegati. Tako ali tako vam torej ne bodo posodile denarja, če ne boste prepričani, če ne bodo prepričane v vaš poslovni načrt. MSP so zelo pomemben del našega gospodarstva, zato moramo zagotoviti, da bomo imeli na voljo instrumente, ki bodo ublažili te pomankljivosti, to pomankanje sredstev pobuda Evropske investicijske banke in Evropske komisije pri pripravi finančnih orodi, ki vključujejo tudi tveganje kapital, upravljanje s kapitalom, eh, poslovne modele in tako dalje, da bi torej to združili s strukturno pomočjo iz evropskega proračuna, vse to je dobro. Tako bi potem naprimer zbrali zasebna sredstva, bi nekako oblažili ta tveganja, ki jih vidimo na trgu. Te pobude so zelo pomembne. Uspelo nam je zagotoviti sledeče. Pravne določbe v vredbi o kohezijski politiki nam je uspelo združiti tako, da smo omogočili državam članicam, da lahko uporabijo te instrumente. V Litvi bomo te instrumente resnično uporabili. Eden sloganov, zanimivih sloganov, pa tudi pomembnih med sestankom kohezijskih ministrov v Vilni, je bil, kar se tiče evropskih sredstev, investicije boljše, so boljše kot boljša uporaba sredstev, kakršne koli investicije. In mislim, da je to prav pot naprej priporočila med evropskim semestrom, to je zelo pomembno vprašanje. O razprav naših voditeljev na decembrskem vrhu. Čez nekaj dni šlo bo za skupno oceno prejšnjega evropskega semestra in seveda se moramo ukvarjati s konkretnimi priporočili. Imamo seveda splošna priporočila, ki so veljavna za vse države. Potem pa imamo bolj specifična priporočila za po državah članicah. Po mojem mnenju potrebujemo oboje. Splošna in bolj specifična priporočila. Resnično pa potrebujemo bolj učinkovito analizo, kako bi ta priporočila naj bila izvedena v določeni državi članici. To je torej idealen scenarij, da bi naslednje leto že vsi upoštevali ta priporočila. To bo težko doseči. Gotovo bodo priporočila, ki bodo kar nekaj let podana določeni državi članici, gotovo pa so potem zadeve take, da je pomemben napredek, ne samo, da nekaj storimo. Potrebujem je napredek pri zniževanju brezposobnosti, naprimer pri boju proti primankljaju Mislim torej, da bomo imeli veliko več jasnosti med evropskim semestrom pod grškim predsedstvom. Dejala sem že, da presegamo eh, nekoliko čas, vendar pa bomo seveda naš seznam zaključili. Vsi bodo dobili priložnost, ne bomo pa dodali novih imen. Peter Simon. Hvala lepa. Tudi sam se spominjam našega prvega pogovora, točno tukaj, točno tukaj, kjer sedite po sestanku Ekofina in smo se pogovarjali, ali speh sploh obstaja možnost, da bi zagotovili tretji del bančne unije, zagotovitev prihankov. In rad bi se vam prisrčno zahvalil za to, da vam je z velikim angažmajem, veliko dela uspelo zagotoviti toliko zaupanja, da je vaša ekipa tako trdo delala s parlamentom. Tudi sem upam, da imamo veliko priložnosti, vem, da imamo veliko priložnosti, čeprav so stališča še zelo različna, da bi že danes zaključili ta trialog. To je bilo vredno početi, veliko stvari smo odstranili, veliko vir smo odstranili, kjer je marsikdo dejal, da nam v tako kratkem času ne bo uspelo doseči toliko napredka. Resnično upam, tako kot vi, da bomo danes večer lahko prehodili še ostanek poti. Hvala lepa za to obliko sodelovanja v letih, ko sem tukaj, tega še nisem doživel tako v taki obliki. Še vprašanje. Gre za bolj vprašanje o prihodnosti. Izhaja iz tega doseja, ampak gre tudi dlje. Vloga organa za bančni nadzor, ko, ki smo ga ustvarili in vloga le te mislim, da sta dve različni stvari. Če premislimo, zakaj gre, ko smo vzpostavili nadzorne organe, kakšno upanje smo imeli in če sedaj vidim, da pri vsaki priložnosti, ki se ponudi v svetu, vsako besedilo, torej lahko govorim vsaj o besedilu, ki ga pripravljam, to ugotavljam tukaj, se skuša razvodeneti, kompetence, ki jih predvideva komisija, ki, za katere se predvideva parlament, vse se skuša omiliti, razvodeneti, vse se prenaša na države članice, standardi se nižajo in to me skrbi. Nikoli si nismo predstavljali EBE kot nekakšno posvetovalno telo, posvetovalni organ. Ne, želeli smo si organa za avtoriteto. Kaj menite vi, o razvoju EB v prihodnje, ali bo si zagotovila to avtoriteto? Uh, well, uh, all... Hvala lepa. Najprej se moram zahvaliti tudi vam spet za zelo produktivno sodelovanje med tem semestrom. Kar se mene tiče, mislim, da je bilo sodelovanje izredno, še prav posebno z odborom EKON. Kar se tiče vloge EBE, pa moram reči, da je to pomemben organ. Ni pa nenavadno, da se pooblastila med institucijami spreminjajo, ker smo jih pač vzpostavljali v nekoliko nemirnih časih. Mislim, da kar se regulacije bančnega sektorja tiče, ne samo finančnih trgov, temveč na splošno bančnega sektorja, mislim, da še nismo dosegli eh, pravmernih razmer, nismo v mirnih okoliščinah. Po uveljavitvi enotnega mehanizma nadzora bomo potem skupaj z EBO imeli izvedene obremenitvene teste tekom leta 2014 in potem bo skupni mehanizem nadzora stopil polno veljavo imenovali smo že predsednico skupnega enotnega nadzornega mehanizma. To je popolnoma nov organ. Zaposlujejo že osebje, načrtujejo svoje delo, veliko dela pa potrebno upraviti v naslednjem letu. Mislim, da bi čez leto dni, decembra 2014, že lahko veliko bolj jasno povedali, kakšne obveznosti bi moral prevzeti kdo. Sedaj je pač običajno, da smo še v nekoliko nejasnih razmerah. Organ se bo uveljavil še pravočasno. Ja, Hvala lepa. In sedaj Marijo Baldini še za zadnje vprašanje. Evo, vrlo kratko. Je. Čisto na kratko. Želel sem eh, čestitati za veliko opravljeno delo in uspehov Eh, gospodu ministru Rimantas eh, Šađiusu med časom predsedovanja Evropski uniji. Ne morem pa ne, da bi se vprašal glede na vaše uspehe na področju financ za celotno Evropsko unijo, kako ocenjujete prednosti, rezultate, ki jih je v predsed času predsedovanja imela Litva, ali je več profitirala Evropska unija ali ne. Litva pa ni mogoče več dala v simboličnem pomenu, kot je prejela. Ali je pa to mogoče popolnoma brezpredmetno vprašanje? Naj eh, vam tudi čestitam eh, za določene marketinške poteze med eh, litvanskim predsedovanjem. Naprimer, danes so člani sekretarjata nosili čudovite kravate, tako kot tudi gospod Šađejo sam. Jaz sem svojo pustil na Hrvaškem državi, odkot krivata prihaja in danes bi se mi pravzaprav prav lepo podala. Hvala. <laughs> Uh, Sharon, uh, this is a, the best final to je torej najboljše končno vprašanje, o katerem sem lahko samo sanjal. Žal se je vrnil gospod Langen, tako da bo še eno zadnje vprašanje. Uh, all, torej, najprej. Zelo sem vesel, da je 1. julija Litva prevzela predsedovanje Evropske unije, pa da se je tudi Hrvaška pridružila naši družini 28 držav. Iskreno rečeno, ko odgovarjam na vaše vprašanje, kot vsaki družini, nikoli ne zastavljate vprašanja, ali ste dali ali prejeli več. To je družina, družinsko življenje. In to je bila najboljša izkušnja osebno v mojem političnem življenju da sem začutil občutek pripadnosti življenja te družine, da je to resničnost, da ne gre samo za formalno sodelovanje med suverenimi državami, kot morda to kdo vidi od zunaj ali kot delujejo mnoge mednarodne organizacije. To je prava družina in ta občutek pripadnosti družini je zame in za mojo državo zelo pomemben. Torej, hvala lepa za to vprašanje. Strinjam se, kravata je dobra. No, Prav, sedaj pa res eh, zadnje vprašanje, Werner Langen. Eh, hvala lepa, minister. Vtis lahko podelim tudi sam. V vašem času teh pol leta ste opravili ogromno dela, imamo dobre zaključke. 19 let in pol sem že v Evropskem parlamentu in to je eden redkih trenutkov, ko lahko resnično vas pohvalimo iskreno. Popolnoma drugačno vprašanje, dejali ste, da ste tukaj kot predsednik Ekofina. Danes popovdne, proti 15. uri, bo Asmusen, član direktorata ECB, imenovan za državnega sekretarja v nemški vladi. Potem bo gospod Dragi, v ponedeljek je bil tukaj, poslal dopis Ekofinu, da je potrebno zapolniti to mesto ki bo izpraznjeno od danes popovdne ali jutri do povdne v direktorju. Morda bi na, bo to predstavljeno še na vrhu ECOFIN, ta dopis. In potem se bo začel postopek za imenovanje na ta položaj. Že pri zadnjih treh imenovanjih smo se vedno znova pogovarjali o tem, da je v tem organu premalo žensk. To je vodilo do tega, da gospod Merš, ker ni želel spremeniti spola, mora čakati pol leta na potrditev. Sedaj je bil gospod Asmus Eman za 8 let na nemški predlog. Niste še menili dve leti, ali se vam zdi ustrezno, da gre tako hitro, kot je dejal to gospod Dragi, in da ima Nemčija možnost predloga naslednjega kandidata za naslednje leta. To je zelo aktualno vprašanje, morda ne boste želeli govoriti na to, vendar pa o tem vprašanju boste morali v naslednjih tednih še razmišljati. Uh, well, uh, Seveda. Hvala lepa za vprašanje. Jorgu, s katerim sva zelo dobro sodelovala, med sestanki Ekofina želim vse najboljše na nadaljni politični poti. ECP to ni bilo politično imenovanje. Je pa eh, socialdemokrat, tako kot sem sam, to je tudi pomembno vprašanje. Kar se tiče nadaljnih postopkov, bojim se, da na to konkretno ne morem odgovoriti. Hvala lepa. V tem mandatu parlamenta smo zabeležili veliko rekordov, kar se števila trialogov tiče in obsega zakonodaje, ki smo jo sprejeli. Mislim, da bo naslednji rekord tudi število imenovanj v ECB. Upamo, da se te spremembe, tako hitre spremembe, ne bodo nadrevali. Hvala lepa, da ste bili z nami. Kot smo že dejali, boste tudi vi predstavlja eden od, enega od rekordov, kar se zakonodajnega dela tiče. Torej, hvala lepa za vaše obširne odgovore. Hvala lepa tudi vašemu osebju. Sama sem nazočal pri vseh trialogih in resnično vem, da so opravili veličastno delo in da ste lahko ponosni na njih. Tako. Uh. Se upravičujem, Sharon. Zaključne besede. Naj se nekoliko umešamo postopek. Ni sicer eh, običajno, da se osebno zahvaljujem osebno, Sharon, za to zanimivo, plodno sodelovanje. Hvala lepa tudi osebno, Sharon. Hvala lepa za to. Tako, sedaj pa predajam predsedovanje. O, darilo bom dobila. <laughs> Um, za tiste, ki ne veste, naj na ozadje, kar se tiče fizike in matematike, je zelo podobno. Zato je bilo to predsedstvo tako dobro. To vam sem morala sporočiti. Tako, sedaj pa predajam Pablu predsedovanje. Da, da, ti moraš prevzeti. días eh, a todos. Pasamos al siguiente punto. Tako, nadaljujemo z našim dnevnim redom. In sicer gre za poročilo na temo medbančnih provizij za kartične plačilne transakcije. Sam sem poročevalec na to temo. Imeli bomo skupno obravnavo tega poročila skupaj z Diogom, če se strinja, tudi na temo plačilnih storitev na notranjem trgu. Predlagam torej, da najprej predstavim jaz svoje poročilo, potem pa bo gospod Fejo predstavil svoje in potem bomo imeli skupno razpravo o obeh poročilih. Besedo bodo bili poročevalci v senci. Tako. Torej, najprej ne predstavim osnutek svojega poročila pido disculpas. Nimam namena, da bi predsedoval in predstavljal svoje poročilo. Nisem vedel, da bo tako. Se prevečujem. V mojem poročilu gre za sledeče. Štiri glavne cilje bi radi dosegli. Najprej preglednost. Želeli bi doseči, da bi imeli bolj pregleden plačilni sistem in ne dvomim, da se bo to tudi zgodilo. Seveda lahko naletimo na kritiko, kar se omejitev medbančnih provizij tiče, da bi to lahko imelo učinke na druge stroške, da bi drugi narasli. Naprimer, stroški za kreditno kartico ali stroški plačila s kartico. Sam pravzaprav dvomim o tem, mislim, da to ne bo povezano, da se to ne bo zgodilo in mislim, da to tudi ni cilj tega poročila cilj glede preglednosti mislim, da smo dosegli, kaj ti potrošniki sedaj vedo, zakaj plačujejo, ko izvajajo določene operacije, ki so povezane s karticami. Drugi cilj, ki je popolnoma jasen, to je krepitev skupnega trga. Ključnega pomena je to za to poročilo, pa tudi za vsa zakonodajna poročila, ki jih na novo pripravljamo. Mislim, da se moramo vedno zauzemati za krepitev skupnega trga. Tretji cilj, ki bi ga radi dosegli, ko bo to poročilo stopilo veljavo in tudi poročilo fejo, bi morala odrežena podjetja še vedno imeti možnost investirati v inovacije. To je ključnega pomena. To je predpogoj za to, da bi sploh zagotovili inovacije v kartičnem prometu in plačilnem prometu. In potem še en cilj, želimo nadgraditi varstvo potrošnikov. No, sedaj po podrobnosti. Evropska komisija, mislimo, da ni svojega predloga dobro utemeljila, kar se presojo vplivo tiče. Potrebujemo pravo presojo, ki bo pokazala, da predlogi komisije prinašajo prednosti vsem odrežencem. Zato je po mojem mnenju potrebno zelo podrobno se lotiti študi, kar se tiče teh predlogov, učinkov teh predlogov v državah članicah. Vemo namreč, da je v državah, po državah članicah razširenost plačevanja s karticami različna. želimo se izogniti proti slovnim posledicam, da ne bi prišli do ravno nasprotnega, kar se želimo, naprimer uporaba kartic, to se želi ukrepiti. Pomembno je, da se ta zakonodaja v vseh državah članicah izvaja na podoben način, da zagotavljamo in krepimo uporabo kreditnih kartic. Točke, ki so po mojem mnenju najbolj kritične, Tukaj bi rad slišal tudi vaše mnenje. Rad bi slišal tudi mnenje komisije, zato da bi lahko ponudili rešitev. V svojem poročilu sem poskušal storiti sledeče. Poskušal sem izpostaviti, katera so tiste vprašanja, kjer mislim, da še vsega nismo razrešili. Potem vprašanja, kjer bi morali biti bolj podrobni, iskati rešitve. In poskušal sem s osnotkom poročila že nakazati rešitev. Seveda pa sem odprt tudi zato, da s komisijo sporočevalci v senci najdemo morda drugačne alternativne rešitve za težave, ki jih bom nakazal. Kar se prvega člena tiče, je za področje uporabe. Predlog komisije je tak, da izključuje tri stranske scheme, kar se tiče medbančnih provizij. In potem sedmi člen, kar se tiče ločevanja kartičnih schem in obdelovalcev. mislim, da bi morali ustvariti enake pogoje za vse, za tri in štiri stranske scheme. Poleg novih eh, dejavnikov, ki jih imamo na trgu in novih tehnologij, ki jih že imamo in ki bi se še lahko razvile. Potem, če na 3 in 4 gre za medbančne provizije, pravzaprav je to tudi jedro poročila. Predlog komisije ni napačen, vendar pa mislim, da moramo voditi razpravo o tem, kako bi vse skupaj omejili. To moramo analizirati in zvesti presojo vplivom. Moramo biti gotovi, da bodo države članice, kjer trgi še niso prav razviti, kar se kartičnega plačevanja tiče, da bodo te države torej imele možnost vse skupaj še razvijati in da potem te pristojbine, provizije ne bodo predstavljale uvire. Da potem ne bi bilo več spodbud za razširjanje katičnega plačevanja. Torej, kot sem dejal, medbačne provizije ne smejo biti ovira za nadaljne investicije, ki so potrebne za to, da bi nadgradili kartično plačevanje v tistih državah članicah, kjer to še ni tako razširjeno. kot sem dejal, se moramo izogniti upadu investicij. Določeno prožnost potrebujemo pri medbančnih provizijah, zato da bi imeli nekakšno popreče za vse operacije, da ne bi imeli samo absolutnih omejitev, ki jih predlaga komisija. Vem seveda, da morda to ni idealna rešitev, to je samo ena od rešitev, ki jo predlagam, sem pa pripravljen torej prisluhniti tudi alternativnim rešitvam, ki bi morda lahko nas približale cilju. Tako bi lahko razlikovali v predlogu med tistimi sektori, ki imajo različna tveganja, različne provizije, lahko pa bi dali spodbude za uvedbo novih tehnologij ali bolj varnih sistemov plačevanja. To je ena najpomembnejših točk v predlogu komisije. In mislim, da moramo še naprej razlikovati, kakšne možnosti imamo. Zato bi rad slišal, kaj menijo ostali poročevalci v senci na to točko. Meni se to zdi bistvena točka v poročilu. Potem pa drugi člen, nova opredelitev čezmejnih transakcij. Opredelitev čezmejnih transakcij tukaj imam določene pomisleke glede vpliva tega novega dokumenta in tudi kar se tiče potencijalnih neravnovesij na nacionalnih trgih. Zato predlagam, da ohranimo opreditev ALDE. Tako potem ne bi v prehodnem obdobju prizadeli oziroma vključili v to nacionalne trge, kar se druge členja tiče tukaj imamo definicijo plačevanja s kreditnimi ali debetnimi karticami. Opredelitev komisije za plačevanje s kreditnimi in debetnimi karticami eh, bi, je nekaj, kar bi lahko še izboljšali. Prav tako bi rad slišal, kaj menite ostali. Imeti moramo jasne opredelitve za celotno Evropsko unijo, potem pa odločevanje obdelovalcev in sistemov demokratičnega plačevanja in medoperabilnost. Tukaj imamo sedmi člen. Mislim, da je morda zahtevano preveč, ko govorimo o tem ločevanju, kar se pravnih subjektov tiče. Zato sem še vedno za operativno ločevanje, kar se pravnih oseb tiče, pa imam določene pomisleke. Zdi se mi, da je pomembno, da imamo funkcionalno ločevanje obeh dejavnosti, da zagotovimo, da bodo posamezne storitve ostale takšne, kot so, da ne bo prihajalo do medsebojnega vpliva. V svojem poročilu sem dejal, da ne smemo dovoliti ozemeljske diskriminacije. Obdelovalci morajo poskrbeti za to, da bodo sistemi tehnično interoperabilni z drugimi sistemi po Evropske uniji. In zato mislim, da je potrebno, da temu namenimo več časa, kot je predvideno sedaj. Na ta način bi lahko laže izpolnili pogoje. Osmi člen. Okrepi, ki so bili predlagani, lahko vodijo do ravno nasprotnih učinkov. Gre za povezovanje blagovnih znamk. To bi potem lahko pomenilo, da bi imeli manj ospodbud za plačevanje s kreditnimi karticami. Torej, naprimer, če ni možno imeti že prevzeto rešitev za plačevanje, mora potem potrošnik izbirati med različnimi plačilnimi instrumenti in trgi, potem bi to resnično vodilo do neučinkovitosti in nepotrebnih komplikacij za uporabnika. To bi vodilo do nejasnosti in to ne bi bilo dobro. Predlagam torej, da se resnično navezujemo na kartice. Seveda imamo tudi druge mobilne plačilne sisteme. Biti moramo previdni, da bo se skupaj ponoma jasno plačevanje s kartico ali pa plačevanje prek drugih možnosti. Torej, mobilno in druga plačevanja. Gre za to, da olajšamo življenje uporabniku. Za to gre in tukaj moramo pomisliti tudi na to, ko govorimo o opazovanju blagovnih znamk. In seveda potem še načelo sprejemanja vseh kartic. Imamo načela Evropske komisije, da moramo sprejemati vse kartice. Vendar pa morda je to mehanizem, ki ni ravno ciljno usmerjen. Ta predlog komisije bi vodil do tega, da bi uporabniki potem morali svoje kartice uporabljati nekoliko drugače. Naprimer, določena kartica bi bila sprejeta samo na določenih mestih, druga pa drugje. To bi vodilo vsaj do pomankljivega zaupanja na strani uporabnikov. In to bi vodilo potem tudi do tega, da bi plačevanje s karticami bilo potem teže in ne bi dosegli cilja, da bi torej razširili plačevanje s karticami v mojem predlogu, kot sem dejal, bi rad to odpravil. Seveda pa sem pripravljen na tudi kakšne umestne rešitve. Gre pa za to, da bi uporabnik, potrošnik, ko je v trgovini, kjerkoli že, lahko točno vedel, da če bo videl logo svoje blagovne znamke, da bo lahko potem, če bo ta logo tudi na njegovi kreditni kartici, s tem tudi plačeval. To so torej težave, s katerimi sem se soočal v tem poročilu, ki sem ga pripravljal, podal sem predloge za rešitve, seveda pa ni vse skupaj že kar dorečeno. Lahko sedaj sodelujemo, poiščemo nove rešitve s poročevalci v senci in drugimi kolegicami in kolegi. Torej, hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa predajam besedo kolegom. Najprej Fejo. Naj dodam, da je bila velika čast sodelovati z njim in sodelavci, potem pa še poročalci Sence. Prosim. Eu queria começar. Najlepša hvala. Uvodoma bi rad povedal, da smo začetno delo pri teh dveh poročilih načeli tako, da smo pokazali, da lahko sodelujemo pri več predlogih. In to je zelo pozitivno. Pozitivna ugotovitev. E, imamo sicer razlike med uredbami in direktivami, ampak vseeno obravnavamo e, ti dve poročili kot enoten svežen. Nekaj več kot 100 predlogov sprememb smo dobili. gre za prvi korak pri našem delu. Seveda ne gre za končno obliko besedila. Zaenkrat smo spravili različne ideje na temo različnih vprašanj. Pri tem sem sam unesel besedilo vse svoje zamisli pri tem dosegel, ki se nanaša na varnost, zaupanje, eh, enostaven sistem, konkurenčnost eh, in zagotavljanje ustreznih informacij ter seveda eh, na manevrski prostor, ki ga ima ta zakonodaja, na zmožnosti zakonodaje, da se prilagaja situaciji na trgu. Imeli smo precej različnih sestankov, z različnimi predstavniki in deležniki na trgu in zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali pri tem delu. Predlog, ki ga sedaj predstavljam, je na eni strani uravnotežen, na drugi strani pa odgovarja tudi na zahteve oziroma potrebe trgov. Dejati moram, da sem z veseljem vodil razpravo o eh, trenutnem pravnem okviru. Sedaj pa predlogi spremen. Nočem se preveč spuščati v podrobnosti, zato se bom osredotočil na štiri osrednja vprašanja. Stroški. Zauzel sem stališče, ki ga lahko opišem takole. Osredotočil sem se na posebnosti različnih nacionalnih trgov. Tudi moje mnenje je včasih tukaj deljeno in zato se mi zdi pomembno, da imajo države članice možnost bodi si pokriti stroške, bodi si ne. ampak stroške, o katerih govorimo, morajo biti stroški, ki jih eh, nas je prevzame prodajalec, ki uporablja določen terminal. Drugič, TPP in nove tehnologije na trgu. TPP že deluje, deluje eh, na trgu, ki je sicer izven te zakonodaje. Zakaj je pomembno, da to uvedemo eh, tudi v tem poročilu, v tem zakonodajnem aktu? No, treba je vzpostaviti ustrezne določbe za delovanje za transakcije, ki potekajo v Evropski uniji. In ravno zaradi tega ker potrebujemo dobro delovanje eh, sistema in samega trga, sem se odločil za naslednje ukrepe. Prijava in identifikacija na strani kupca. Imamo postopek autentifikacije in avtorizacije zato da lahko dostopamo do bančnih računov. tistega, ki plača za določeno storitev. Zato je treba na voljo dati informacije, ki se nanašajo na zadostno raven sredstev za nek nakup. Tretjič, odgovornost. ko opazimo plačilo, ki ni povezano z neko transakcijo, v kateri sodeluje TPP, je možnost povrnitve stroškov, eh, je odgovornost povrnitve stroškov na strani TPP. in na to vprašanje varnosti, zagotavljanja varnosti. Plačilni sistem mora biti varen, le tako, da bomo namreč, bomo namreč zagotovili zaupanje v eh, to vrste način plačevanja. To je še posebej pomembno pri čezmejnih transakcijah, čezmejnih plačilih, plačilih, v katerih uporabljamo elektronske sisteme, v katerih eh, kupec ne vidi prodajalca in obratno. Sistem mora biti ustrezno vzpostavljen, tako da kupec pozna prednosti oziroma pozna eh, vrednost blaga, ki ga kupuje. pojav neautoriziranih eh, plačil in pa goljofije je treba preprečiti v takšnem sistemu. Zato moramo narediti vse, kar lahko, da se izognemo eh, takšnim možnostim goljofije. Zato potrebujemo javni register, ki ga bodo Eh, vsi lahko uporabljali. Banka lahko prekine transakcijo določenega eh, TPP in obvesti prodajalca. Evropski bančni organ lahko prekine transakcijo. Eh, tako oduzame avtorizacijo za tega akterja na evropskem trgu. Predlogi, ki jih predstavljam, so seveda odprti, pripravljen sem na pogajanja, ampak glede na spremembe v PSD-1 je prišlo do nekaterih eh, prilagoditev, do nekaterih sprememb. Potrošnikom je treba dati informacije. O, v besedilo sem unesel obvezno za Evropsko komisijo, da ta pripravi listino za evropskega potrošnika, listino na temo plačil. Potrošniku moramo dati preproste, jasne informacije, ki so eh, potrebne. Ne smemo ga priplaviti z informacijami. Vseeno pa mora biti potrošnik eh, seznanjen z informacijami, tako da lahko zauzame ustrezno stališče in sprejme ustrezno odločitev. Predlagal sem tudi sistem upravljanja, zato da bi zagotovili, da vsi akteri na trgu tako na strani eh, popraševanja, kot tudi ponudbe. dobijo ustrezne informacije. Predlagal sem tudi vzpostavitev tehničnih določb, ki jih bo na to razširjala EBA, eh, e Evropski bančni organ, na temo plačnih sistemov tukaj je moj cilj zagotoviti, da ne bo prihajalo do ovir pri dostopu novih akterjev na trg. Želim si eh, ustreznih, zanesljivih informacij, do katerih bodo imeli dostop vsi. Te predloge sem pripravil v skladu z bistvenimi načeli, ki jim sledimo še enkrat moram povedati, da sem pripravljen na pogajanja. Z veseljem se bom o tem še pogovarjal s poročevalci v senci. Vem, da še nismo rekli zadnje. Pogovarjati se moramo o tem, gre za zelo zapleteno, zelo obširno direktivo ki poskuša zagotoviti ravnoteže med različnimi interesi, ki tukaj vladajo, eh, direktivo, ki poskuša upoštevati različne zahteve različnih akterjev na trgu. Zato moramo o tem razpravljati tako s poročevalci v senci, kot tudi z drugimi kolegi in kolegicami tega odbora. Najlepša hvala. Besedo bom predal poročevalcem v senci. Najprej za moje poročilo, na to pa za PSD2. Gospod Baldini. Poštovani predsedavajoči. Spoštovani predsedujoči. Želel bi se zahvaliti, ker je poročevalec Pablo Zalba, Bidegan, za pripravil zelo kakovostno poročilo in pozdravil bi tudi pobudo Evropske komisije, da se oblikuje e, enoten, učinkovit in konkurent sistem za elektronska plačila. Vendarle pa je nekaj zadev, ki me skrbijo. Komisija je predlagala uh, limit nič cela tri odstotka vrednosti transakcije za kreditne kartice in nič cela dva odstotka za debetne kartice. Vendar pri tem je treba upoštevati, uh, Eh, določene socialno-ekonomske faktorje. Obstajajo specifične karakteristike na vsakem nacionalnem trgu, njegova razvitost, različni varnostni ukrepi, zaščita potrošnikov in to, kar je najvažnejše, sama uporaba kartic. V Nemčiji je provizija za kartično transakcijo 1,8 odstotkov, na Danskem pa nič cela 1 odstotka. Na Hrvaškem, odkudar sam prihajam, je provizija za kartično poslovanje celo včasih 7 odstotkov. Konkretno to pomeni, da je posledica tega, da trgovci dajo popuste 10, 20 ali celo več odstotkov za plačila v gotovini in ne kartično plačilo po mojem mnenju je eh, povečanje varnosti v kartičnem poslovanju eh, dober predlog, še zlasti povečana dostopnost do informacij. Potrošniki so do tega upravičeni, ne le kar se tiče dostopnosti, ampak tudi, ko gre za kakovost in količino informacij. Razlago pravil plačevanja in um, čim večja vrednost za vložen denar je seveda pravica vseh državljanov Evropske unije in to bo uh, gotovo ostalo, uh, bo imelo tudi tudi odmev zunaj meja Evropske unije. Formalno bodo s to regulativo največ profitirali trgovci, ki, bodo, ki sicer sedaj plačujejo visoko provizijo. Vendar tudi potrošniki, ker bi na ta nač, način eh, dobili nižje cene storitev in blaga. Vendar, če provizija za kartnične transakcije um, bistveno uh, skoči z 1,8 na uh, eh, 2 odstotka, bo to nekdo moral plačati. Ali bodo banke in izdajatelji kartic kompenzirali te izgube na nek na drug način? Najverjetneje bodo. To, kar želim uh, izpostaviti, je, da pri tej pobudi moramo predvsem zaščititi. Uh, potrošnike in male in srednje trgovce. Torej predlog, da štiri leta po sprejemu eh, te eh, uredbe komisija poroča svetu in parlamentu o ustreznosti višine eh, provizij in drugih zadevih. To obdobje se mi zdi predolgo. Po mojem bi moralo biti krajše, še zlasti, ko gre za vpliv na trg, na potrošnike in na trgovce. Eh, moramo vedeti, da smo se pravilno odločili. Smo že itak v zelo težkih časih in eh, zato ne želimo neželenih učinkov, še zlasti ne na potrošnike in male trgovce. In naj zaključim. V tem dobrem poročilu eh, in predlogih Eh, bi še vedno lahko poenostavili eh, rešitve, kot je rekel gospod Zalba, in eh, dodatno dosegli izboljšanje. O tem pa bom se z veseljem pogovoril z gospodom Zalbom. Najlepša hvala, gospod Baldini. Besedo bom sedaj predal gospodu Ludiksonu, poročevalcu v senci za PSD. Låt mig börja. Najlepša hvala. Naj se na začetku zahvalim poročevalcu gospodu Feju za zelo, zelo dobro argumentiran osnutek poročila. Po mojem mnenju je to dobra začetna točka za naše delo. Naša mnenja se razlikujejo pri številnih vprašanjih, ampak zdi se mi, da lahko pri večini področji eh, pripravimo kompromis najprej splošni komentar, če dovolite. Delo na tem zakonodajnem aktu bi moralo potekati v skladu z vidikom enotnega trga. Glede na to, da imamo 28 individualnih eh, trgov, moramo priznati, da to ni dobro. Omejujejo se čezmejne možnosti trgovanja. Seveda obstajajo omejitve, glede ga, kako daleč lahko gremo eh, v naši prizadevaj za enotni trg, ampak mislim, da se moramo vseeno odločiti za to pravo smer, pravo smer v smeri enotnega trga, vsaj po mojem mnenju. Sedaj pa najpomembnejši del predloga komisije, kako obravnavati tretji ponudniki, tretji ponudnike storitev, TPP-je. Vsak sistem, potrebuje splošna pravila, če ga želimo do, dobro razviti. Naprimer, mislim, da ne smem biti stikov med tretji ponudniki, tretjimi ponudniki storitev in eh, ponudniki storitev kot takšnimi. Mislim, da poročevalec zauzema pravilno stališče. Mislim, da morajo vsi deležniki imeti možnost spremljanja eh, dogodkov na vseh fazah. Potrošnik mora zaupati v eh, varno sistema. In vsi morajo vedeti, kdo je odgovoren za kaj, če gre kaj po zlu. Zato moramo, po mojem mnenju, eh, še več postoriti tako glede predloga komisije, kot tudi predloga poročevalca. Moj drugi komentar se navezuje na eh, dodatne stroške. Ta dodatna eh, plačila ne vplivajo pozitivno na trg kot eh, takšen. Pojavljajo se le nova, nove težave in ti transakcijski stroški so težavni predvsem za potrošnike. Potrošniki včasih ne vedo, kakšni bodo končni, eh, kakšna bo končna cena določega nakupa. V tistih sistemih, kjer vlade ne dovoljujejo takšnih provizij, so rezultati dobri. Mislim, da se moramo prizadevati za odpravo kartičnih provizij in po mojem mnenju je stališče komisije pravilno. Po mojem mnenju moramo prepovedati dodatne pristojbine, dodatne provizije tudi za druge tipe plačil. S tem bi zagotovili jasnost v sistemu, ki si je želijo potrošniki. Potrebujemo pravo rešitev. Rešitev, ki bo upoštevala tudi uredbo o plačilih in področje uporabe te uredbe. Mislim, da moramo prepoved eh, dodatnih pristojbin, dodatnih provisij povezati tudi eh, z dejstvom, da prodajalci nočejo sodelovati, eh, nočejo imeti vseh kartičnih plačilnih storitev, ker je to morda predrago. Mislim, da je predlog komisije slab, kar se tiče definicij, opredelitev. Poročevalec je poskušal odpraviti to pomankljivost in pogledati si moramo nekatere rešitve, ki porajajo več vprašanj, kot jih rešujejo. Nekatere od rešitev, ki jih imamo na mizi, gredo onkraj tega, eh, kar si želimo kot opredelitev mislim, da moramo potrošniku ponuditi več jasnosti. To je zelo pomemben zakonodajni akt. Vprašanje, vprašanje spletnih transakcij. Komisija je obrala zelo inteligentno pot. Pomembno je zagotoviti preglednost postopkov in eh, ustrezne informacije tudi na tem mestu. Če tudi pravila ne morejo vedno pokriti obeh strani transakcije. Vseeno je pomembno zagotoviti eh, določeno mero jasnosti vsaj na eni strani. Komisija je poskušala zmanjšati tveganje za potrošnike eh, iz 150 eh, evrov na 50 evrov v primeru nepravilnih transakcij. S tem dajemo potrošniku več varnosti. To je tudi dobra pobuda za to, da potrošniki sodelujejo s ponudniki plačilnih storitev in skupaj popravijo in odpravijo napake. Pozdravljam dejstvo, da smo zmanjšali število izjem eh, za to direktivo oziroma nekateri popolnoma odpravili. To pomeni, da več storitev pokrivamo v eh, področju uporabe direktive kot takšne. Mislim, da smo s tem naredili korak naprej, tudi kar se tiče bankomatov. Veselim se konstruktivnega sodelovanja v naslednjih tednih in mesecih. Poročevalce je naredil eh, zelo dobro delo, zato da bi zagotovil eh, dobre temelje za nadaljno razpravo. Hvala. Dovolite mi, da pozdravim eh, prijatelje in prijateljice iz Navare. Dobrodošli v eh, dvorani na naši seji. Sedaj pa gospa Inetveld poročevalka v senci skupine Alde. Izvolite. Hvala, hvala poročevalcema za oba predloga. Mislim, da moramo oba predloga še izpopolniti. To so zelo tehnični dosjeji, kjer pa vlada eh, tudi veliko političnega nestrinjanja, kam bi morali iti v prihodnosti. Splošni komentar. Eh, predloga Evropske komisije sta načeloma zelo dobra osnova, ampak zdi se mi, da sta preveč konzervativna, preveč previdna in to je ironično. O teh predlogih govorimo zelo počasi, previdno razmišljamo o novih metodah plačila. V svetu pa obstaja eh, eh, nova obsedenost z tako imenovanimi bitcoins. In pripričani ste lahko, da se bo k malu pojavilo kaj novega. Razvoj dogodkov je precej hitrejši kot pa naše delo. In mislim, da moramo eh, pospešiti naše delo in sprejemati zakonodajo za prihodnost. Ne za današnji dan, ne za včerajšnji dan, ampak za prihodnost. Predlog poročila o MIFS 2021-2022 vse skupaj bom obravnavala skupaj. Najprej področje uporabe. Govorimo o tem, če bi naj vključili eh, tri stranske scheme ali ne in morda tudi nekatere druge. Spraševala sem se, če lahko najdemo formulo, v sklopu katere bi katera koli schema padla v področju uporabe uredbe, če določ, eh, doseže določen prak, ki bi ga določili glede na uh, tržni delež, ampak to je verjetno pretežko, uh, oziroma glede na obseg transakcij. morda lahko najdemo neko srednjo pot, ne pa da bodi si izključimo vse, bodi si vključimo vse. Na to raven, stopnja, morda uh, ni cela dve, ni cela tri, ni prava stopnja ali pa je uh, dobra stopnja komisija nam je povedala, kako je prišla do teh dveh številk, ampak mislim, da bi lahko uporabili druge metode. Zdi se mi vse skupaj precej arbitrarno. Po mojem mnenju bi morala biti uh, stopnja uh, med bančnih provizij nič odstotkov. Ali pa bi morali razmisliti o uh, fiksni stopnji, vsaj za debetne kartice. Ne morem kar sprejeti ni cela dve, ni cela tri odstotka kot nekaj, česar ne moremo spreminjati. Tako da nisem preveč eh, zadovoljna s predlogom tehtanega povprečja. Kakršnakoli rešitev bo že na mizi, mora biti dobro argumentirana. Poročevalec predlaga, da črtamo del o čezmenih transakcijah in ne vem točno zakaj. Vsi smo se namreč strinjali, da je naš cilj, da ustvarimo dobro delojoč notranji trg, da v največji možni meri odpravimo razlike. Ne vem, zakaj si torej sedaj prizadevate za črtanje tega. In še en komentar za obe poročili. Zdi se mi, da bankam dajemo preveč dominanten pol položaj. Zato me veseli predlog gospoda Feja glede upravne strukture SEPE. Banke so pomembni akteri, močni akteri, ampak niso edine. Niso kvazi oblast. So podjetja, tako kot druga podjetja, zato da bi morale imeti položaj, ne pa odločati o vsem in še nekaj drugih eh, predlogov glede medbančnih provizij. Sama sem za predlog eh, komisije glede eh, zakonitega razvezovanja. Podpiram komisijo tudi glede povezovanja blagovnih znamk. Še vedno bi rada, da malce bolj razjasnimo, kako bi vse skupaj delovalo v praksi. Ljudje pravijo, da če bomo spremenili določbe na eni strani, bomo uh, eh, unesli več zmede, dolge uh, vrste, v, na drugi strani pa nastane isto, več zmede in dolge vrste. Tako da ne vem, katero rešitev bi morali izbrati. Na to pa direktiva o plačilnih storitvah strinjam se s prejšnjimi govorniki, mislim, da bi področje uporabe moralo biti zelo široko. Nisem zato, da bi zmanjševali področje uporabe. Harmonizacija dodatnih provizij, sama sem za splošno prepoved, ne pa za možnost držav članic, da te odločajo. Eh, o provizijah, ker bi s tem ohranili status quo, ki ni najboljši. Dostop do informacij o plačilnih računih mislim, da bi morali upoštevati eh, mnenje oziroma nasvet nadzornika varstvo, za varstvo podatkov. Mislim, da bi se morali eh, z njim precej večkrat posvetovati pri različnih dosejih, ker eh, vedno pogosteje uporabljamo osebne podatke, zasebne podatke. Glede odgovornosti, te stvari si moram podrobneje pogledati, nisem prepričana, če so predlogi o prenosu osrednjega bremena na ponudnike storitev na mesto na banke dobri. Toliko. In... Najlepša hvala, Sofi. V imenu zelenih, gospod Gigold, izvolite. Hvala. Malce čudno se, čudno se. Uh, počutim, govorim o imenu PSD2, o imenu Žona Pola Bezeja in na to še o imenu eh, Basa Aikauta glede medbančnih provizij. To niso moje mnenja, to so mnenja eh, naše skupine, naših poročevalcev v senci. Najprej direktiva o plačilnih storitvah 2. Strinjamo se s poročevalcem v Evropski uniji so storitve na notranjem trgu še vedno preveč razdrobljene, obenem pa tudi preveč koncentrirane. Zdijo se predaleč, preveč nevarne, še posebej za spletne potrošnike. Tretji ponudniki storitev nudijo elektronske plačilne storitve za prenos določene količine eh, denarja od kupca na preprodajalca, s tem eh, obstajajo določene provizije za uporabo kreditnih in debetnih kartic. V nekaterih državah eh, članicah že obstajajo takšne možnosti, ampak treba jih ustrezno določiti, tako da bomo zagodili ustrezno varnost. Sistem mora biti jazen, jasen, vedeti moramo, kdo je odgovoren za kaj. Še posebej, ko zagotavljamo varstvo podatkov, varnost plačil in odgovornost. Glede področja uporabe menimo, da moramo tretje ponudnike storitev vključiti in to je naš glavni cilj. Glede tretjega člena in eh, vprašanja negativnega področja uporabe. Načeloma podpiramo besede komisije za zožanje negativnega področja uporabe. Ne razumemo pa, zakaj želi, uh, uh, zakaj imamo vodno izjavo 13, ki eh, črta nekatere možnosti plačil. Strinjamo se s komisijo eh, glede izjeme za telekomunikacije, tretji člen, ampak vprašanje eh, obstranskih storitev ni dovolj granularno in uh, predlagane vsote moramo argumentirati. Lahko Evropska komisija kaj več povedati o tem? Eh, lahko kaj pa več pove o tem? Strinjamo se z izjemo glede pravice potrošnikov, da dostopajo do blaga in storitev, tako da stopijo v eh, trgovinski sporazum z izdajalcem. Člen 3KA. To, kar eh, imamo v Franciji in v drugih državah kot določene storitve, titre servis, eh, to podpiramo. Dvomimo tudi v relevantnost eh, potovalnih čekov, člen 3G6. Eh, Imamo tudi vprašanje o zvezi z uvodno izjavo 37 poročevalca. ki se nam zdi korak nazaj. Glede opredelitev v četrtem členu pa takole. Sprašujemo se, zakaj imamo v členu 4 eh, 38, ja nikoli še nisem videl tako čudnih oznak, eh, odkot prihaja to. Je Evropski eh, nadzornik za varstvo podatkov sodeloval pri tem, po našem mnenju je to zelo resno vprašanje. Na to pa še upravljanje, člen 94a in uvodna izjava 7a. Upravna struktura, ki jo imamo danes, ni dovolj eh, škodi konkurenci in eh, potrošnikom mislim, da lahko pri tem pridemo do dogovora s poročevalčem, se posebej pri uvodni izjavi 7. maj in uvodni izjavi 74. Eh, Poročevalec poskuša zagotoviti aktivno vlogo vsem deležnikom v eh, svetu sepe. Spomnimo, tekom obravnave zakonodaje na temo sepe smo slišali nekatere obljube Sofi, Ti se verjetno spomniš, kako dolgo smo imeli te razprave, komisija je, komisija je podala izjavo in radi bi vedeli, kaj se dogaja sedaj. Kakšne so pravne določbe? Obljubili ste nam jih, sedaj pa me zanima, kaj se dogaja. Kakšna bo sestava EPC-ja? Na to pa varstvo potrošnikov uvodna zjava 7a, člen 94d. Potrošniki bi morali eh, bolje poznati svoje pravice, komisija pa bi morala razviti eh, komunikacijska orodja eh, v skladu s tem členom in iz uvodne izjavo. Tudi, če ne menimo, da je izraz leaflet dovolj ustrezen. Morda bi bil tudi elektronski material primeren. Ne vemo, zakaj poročevalec eh, črta sklic na določbe za varstvo podatkov v obstoječem sistemu, uvodna zjava 42. Na to avtorizacija in notifikacija v nadzoru 26 eh, in pa 63, ta dva člena. Gre spet za konflikt med eh, domačo državo in tujo državo. Mislim, da bi morali eh, imeti nacionalni organi ustrezno pristojnost za ukrepanje tam, kjer eh, PSD ni upoštevan. Tole je cudno. Eh, sedaj pa člen 34. Breme dokaza. Države članice ne bi smele eh, breme dokaza premakniti na PSD, tako kot to predlaga komisija. To bi morala biti obveznost, če želimo resničen enotni trg za plačila, potem potrebujemo skupna pravila za potrošnike. Glede enotnega omesnika za evropska plačila 94b in pa uvodna izjava 28a. Eh, Tukaj se porajajo vprašanja o dodatnih stroškov načeloma nismo proti temu. Menimo pa, da bi morali eh, potrošnike vključiti v delovno skupino Evropskega bančnega organa. Mislim, da moramo biti izjemno previdni, kako to vpliva na eh, poslovne modele tretjih ponudnikov storitev. Vrnitev eh, transakcij v skladu s členom 67 Načeloma se strinjamo s komisijo, vse skupaj mora biti granularno, zapreti moramo eh, pomankljivosti, odpraviti pomankljivosti in eh, omogočiti pravico do vrnitev transakcij. Deveti člen. Ne razumemo, zakaj bi CNA-ji lahko imeli možnost omejiti zahteve eh, glede skladov, glede na to, če uh, ima nekdo več kot 600 evrov na svojem računu. Morda bi lahko uh, pojasnili, kakšna je logika za tem pragom. Dostop do uh, plačilnih storitev. V enem predlogu od sprememb poročevalca se mi zdi, da poročevalec sledi željam Amexa in Džiroja, akterjev na trgu. Po mojem mnenju ni uh, primerno imeti takšnih določb, zato bi radi zagotovili enake pogoje za vse. Kar se tiče dostopa do plačilnih eh, kartic, IBANA, eh, branosti in tako dalje. Varstvo podatkov 53a. Kakšna je argumentacija? A je treba res eh, preveriti IBAN, a niso to zaupne, zaupne informacije v nekaterih državah članicah. Imamo tudi nekaj vprašanj v zvezi z odgovornostjo, tega ne bom prebral, ampak boste videli pozneje. Glede inovacij v členu 58, zeleni smo se vedno prizadevali za odprte protokole, kakršen je Linux. Zato se ne moremo strinjati s stališčem poročevalca, da bi morali procese in standarde eh, definirati PSP-ji. Potencialni eh, konkurenti morajo imeti možnost razvoja novih plačilnih sistemov. In na zadnje še eh, uredba o medbančnih provizijah. Skrbi nas ni celih dve odstotka za eh, debetna plačila. Eh, Eh, trenutni stroški so v Nemčiji višji in države članice eh, imajo včasih eh, plačilne sisteme, ki dobro delujejo. V besedilu bi morali pojasniti, da lahko države članice določijo nižje ravni, če to želijo. Tako kot je dejal kolega iz Hrvaške, v nekaterih državah članicah so ti stroški, te provizije precej manjše, ampak tudi parlament bi moral razmisliti o nižjih odstotkih. Uh, mislim, da moramo zagoditi pravočasno revizijo eh, teh provizij, zmanjšati bi morali te odstotke. S tem bi povečali možnost za sprejem kartičnih sistemov na strani podjetij, kar bi omogočilo večjo izbiro za potrošnika. Predlog poročevalca glede tehtanega poprečja je zanimiv, ampak se vedno se sprašujemo, kako, kako ga lahko ustrezno eh, izvedemo kdo odloča o distribuciji plačil med različnimi ponudniki storitev in uh, ali lahko zagotovimo uh, pošteno obravnavo. Glede uh, osmega člena povezovanja blagovnih znamk imamo naprimer uh, elektronski denar v Nemčiji in pa maestro na plačilnih uh, karticah. Komisija naj bi zagotovila možnost povezovanja blagovnih znam. Gre za eh, enega od načinov eh, povečevanja konkurence in izbire za blago in storitve. Tako prodajalci kot tudi potrošniki morajo imeti možnost eh, uporabe najbolj eh, najučinkovitejše naj plačilne storitve. Eh, nočemo, da se ne posvetujete s ponudniki storitev. Imamo pa še deseti člen, podpiramo eh, predlog komisije. Poročevalec ponovno predlaga eh, črtanje. Pravi, da bodo potrošniki izgubili zaupanje v elektronske plačilne metode, če njihovih kartic ne bodo sprejeli. Ampak to pomeni, da se udamo eh, tistim, ki zlorabljajo trg prodajalci ne bi imeli možnosti zavrniti visokih um, medbančnih provizij, ki jih uredba ne pokriva. Če poročevalec verjame v uh, takšne kartične sisteme, potem s tako visokimi stopnjami. Uh, slovnica je šla tukaj po zlo, ampak kakorkoli že potrošniki lahko uporabijo druge kartice, če te eh, plačene storitve niso eh, razširjene zaradi visokih eh, provizij. Zadnji stavek je bil precej jasen. Hvala in hvala za sodelovanje. V imenu EKR bom besedo predal gospe Fr, ki bo zamenjala gospoda Foxa. Um, thank you, yes. Um... Hvala lepa. Res je. Eh, gospod eh, Fox je trenutno v odboru IMCO in upam, da bom njegovo vlogo kar najbolje odgrala. IKR je zelo zaskrbljena, da je plačilni trg eh, v Evropski uniji še preveč vedno razdrobljen in pred, da to predstavlja tudi resno oviro za cilje eh, skupnega trga. Podpiramo predlog komisije in zahvaljujemo se poročevalcu za upravljeno delo. Eh, kar se tiče eh, več eh, stranskih pristojbin za izmenjavo tukaj imamo v skupini zaskrbljenost, da bomo na ta način v bistvu omejili in ne pa spodbudili konkurenco na trgu in tudi ne vemo, če bo kapica tukaj res pozitivna za potrošnike. Če pa kapica bo predpisana, potem moramo poskrbeti, da ne pride do negativnih posledic, če bi se za kreditne karte vrtnice postavilo nič cela tri odstotna. To pomeni, da eh, se bodo drugi igralci bistveno umikali iz trga. Kreditne kartice se ne uporabljajo kot gotovina in zaradi tega stroškov ne smemo neposredno primerjati. IKR si zaradi tega eh, želi možnost, da bi dvignili to kapico oziroma zgornjo raven. Uh, in šele takrat, da bi se lahko postavila um, pristojbina oziroma provizija za kreditne in debetne kartice. Seveda je to treba še dodatno utemeljiti. Potem pa uh, se strinjamo, da čez mejno uh, poslovanje bi seveda prispevalo k konkurenci in uh, bi uh, ustvarilo tudi dodatne pritiske znotraj držav glede pristojbin na nacionalni ravni. In uh, mislim, da je pri co-badgingu pos poročevalec izredno uh, pogumen in tukaj obstajajo uh, zaskrbljenost na splošno. Um, moram reči, da moram eh, čestitati eh, gospodu eh, Feju za eh, ogromno delo opravljeno glede na 117 uloženih amandmajev in za, tudi za eh, zagotavljanje varnosti za uporabnike plačilnih storitev. Eh, eh Seveda pa eh, je treba uskladiti tretje ponudnike storitev oziroma pravila za njih eh, in eh, varnost eh, za uporabnike v primeru neodobrenih transakcij. Je pa seveda vprašanje, če se je treba tudi sklepati pogodbe med TPP-ja in drugimi, torej o tem bo sigurno potekala še razprava. Naj še na koncu dodam, PSD2 vključuje storitve, ki eh, bo potrošnikom dala predvsem okvir oziroma možnost, ne pa tudi vsebino. To bo vključevalo tudi donacije, ki se bodo lahko pošiljale preko SMS sporočil. To pomeni, da bodo eh, operaterji v združenem kraljestvu bili podvrženi eh, dvojnim pravilom eh, ko gre za majhne donacije v, v dobrodelne namene. Vse, eh, vemo pa, da so to v zadnjem času postali zelo pomemben vir eh, za zbiranje dobrodelnih sredstev. Eh, ampak upam, da bomo uh, skupaj v sodelovanju z uh, poroči, poročevalci dosegli uh, dogovor. Najlepše hvala, gospod Ford oziroma uh, gospod Tehov. Najlepše hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolege, poročevalci in poročevalci v senci, kot sem že rekel, v prvi izmenjavi mnenj želim si visoko raven transparentnosti in boljšo konkurenčnost, zato da se lahko uh, imamo večjo izbiro na področju plačil. Sedaj se bom osredotočil ravno na. Uh, um, prist, uh, večstranske pristojbine za izmenjavo oziroma provizije. Uh, seveda je komisija zainteresirana, da to področje na čezmeni ravni eh, regulira, vendar se mi ne zdi smiselno, da se postavljajo pravila za večstranske pristojbine znotraj ene in iste države. Nacionalne ureditve niso naša stvar. Uh, Ukrepati bi bilo treba na nacionalni ravni, mogoče glede na različne trge modelov, eh, modele trgov, ki obstajajo v različnih državah članica. Še vedno moramo premisliti o ravni večstranskih pristojbin, ki jih je predlagala komisija. Eh, ne smemo pri tem razdreti poslovnega modela. Nihče, eh, nekdo vedno mora plačati za storitve in če bomo harmonizirali te pristojbine, bomo morali preprečiti više stroške za potrošnike in po drugi strani obdržati um, poslovni model pri življenju. Strinjam se z. Um, poročanjem komisije eh, pri iz, vplivu te uredbe. Zahtevati se moramo tudi posledic v vsakdanjem življenju. Potem pa ko Beijing. Ta je, to je sigurno eh, ustrezna eh, storitev, ki pa mora temeljiti ne na obveznosti, ampak svobodni izbiri. In ne nazadnje, ta uh, zakonodajni predlog bo imel kar nekaj učinkov na uh, potrošnike in na način, kako uporabljajo um, plačilne storitve. Zato moramo biti previdni in ne smemo hiteti. Zarad, in zato tudi predlagam, da se premakne uh, končni rok za uložitev amadmajev nekaj dni po božiču, uh, kot je sedaj postavljen ta datum, se mi ne zdi dovolj. Torej, prosim za poznejši datum za uložitev predlog sprememb. Now, Najlepša hvala. Kolikor razumem, Evropska komisija prosi za besedo. Torej, notranji trg in uh, konkurenca ali oboji. Povejte. Najlepša hvala. Eh, s, uh, govorila bom v imenu DG za konkurenco za uredbo, uh, medtem ko bo uh, kolega govoril o direktivi. Torej, um, hvala za to poročilo, zanimivo razpravo in tudi za možnost, da lahko pred, razložimo predlog. Če se vrnemo na izhodišče, zakaj je uredba sploh eh, pripravljena za večstranske pristojbine. To so uh, skrite pristojbine. Namreč mi uh, ki uporabljamo um, plačilne karte, smo, kartice, smo prepričani kot potrošniki, da je to zastoj in dejansko pa temu ni tako. In, uh, pristojbine eh, plačuje prodajalec neposredno naši banki. In, um, to, kar eh, trgovci plačujejo, izredno eh, varira. Eh, v Belgiji je to 5 centov na transakcijo, za, za American Express pa lahko to pride tudi do 3 evrov pri znesku plačila 100 evrov. Torej obstaja cela vrsta pristojbin, ki jih je treba plačati za Mastercard, za Visa kart, za poslovne kartice, debetne kartice in tako dalje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 Eh, je vedno enako. Eh, ustavite kartico in opravite plačilo, vendar za trgovca je pa velika razlika, koliko plača pristojbine glede na kartico in glede na državo članico. V Belgiji so pristojbine razmeroma nizke, v, na mačarskem ali polskem pa so lahko tudi desetkrat više. Eh, v zadevah pred sodiščem konkurenc, glede konkurence se vedno um, postavlja vprašanje, zakaj so kreditne kartice tako drage, zakaj debetne kartice morajo biti tako uh, toliko cenejše in nikje nismo dobili jasne razlage, zakaj so razlike med karticami in zakaj so razlike med državami. In to je problem, ki obstaja trenutno v Evropi. Za trgovce, ki so v situa tej situaciji, je težava tudi v tem, da so pristojbine različne. In če imajo svojo, naprimer, trgovino, kjer so te pristojbine visoke, ne morejo temu uiti, ne morejo se preseliti v drugo državo državo, kjer so pristojbine nižje, kot lahko narastorijo potrošniki. Če pa so v eh, državi, eh, kjer so pristojbine nizke, pa je treba še vedno plačati še neko dodatno pristojbino, ki velja za njihovo državo. To je neka ujetost za trgovce, pravi problem, še zlasti za tiste, ki se šele pojavljajo na trgu, eh, ki prodirajo na trg nove kartice je, se soočajo s problemom, da so pristojbine povsod eh, v vseh državah drugačne in to pomeni, da ne morejo imeti enotnega poslovnega modela, ampak to velja tudi za mobilna plačila in plačila online. Eden od glavnih problemov pri vsej tej situaciji pa uh, ni le konkurenčnost, ampak tudi vidik zaščite potrošnikov. Kot sem rekla, potrošniki vedno mislimo, da je to zastojn, dejansko pa ni. In eh, kot te pristojbine plačujejo trgovci, eh, se zvišujejo eh, cene v trgovinah. Eh, dejansko nič ne dobite zastojn. Če eh, trgovec plača pristojbino zaradi tega, ker mi uporabimo kartico, potem se bo to preneslo na ceno blaga v njegovi trgovini. In, uh, ni, to pomeni, uh, da tisti, ki plačujejo uh, z um, debetno kartico ali gotovino, uh, indirektno financirajo uh, potrošnike, ki uporabljajo eh, razne kreditne kartice. In tukaj gre za res vprašanje zaščite potrošnikov. Z tem predlogom eh, spodbujamo uporabo plačilnih kartic, ampak ne samo kreditnih kartic, saj kredit, ta sistem je tak, da um, revni plačujejo za bogate. In na ta način se želimo zoprstaviti previsokim pristojbinam in neučinkovitosti in tem v sistemu uh, nagrajevanja. Toliko o ozadju. Dovolite mi še, da povem, da je komisija pripravila eh, brošuro na dveh straneh. Gre za zelo tehnična vprašanja. Veliko napačnih informacij je na trgu. Eh, slišimo, da bi ta predlog bil slab za eh, konkurenčnost. Za, za uh, potrošnike nasploh dejansko pa je slab za uh, tiste, ki imajo uh, Nobel kartice, za, za katere potem uh, plačujejo drugi. Uh, razen tega, ne želim biti predolga in ne želim jeti v samo, uh, sam predlog poročila, vidimo, uh, e, odkot prihajajo pomisleki, vemo, kaj skrbi poročevalca. Isto tako pa vemo, da so uh, pomembni tukaj elementi, uh, uh, v poročilu, ki lahko pravzaprav uh, zameglijo osnovni namen, da dve mednarodni schemi obstajata in če bi z eh, predlogom eh, prišli skozi, če bi ga torej sprejeli, bi eh, ta schema ne imela nobenih več obveznosti kot tiste, ki jih je že prostovoljno sprejela. In to pomeni, da bi ta uredba ne prinesla nič dodatnega k temu, kar se je že schema obvezala, da bo storila. In če mi dovolite, da grem od točke do točke, točke po posameznih elementih eh, predlogov eh, pri eh, oziroma sprememb definicija čezmejnega nakupovanja. Ta definicija bi se eh, spremenila le tako, da velja za uporabo um, kartice v tujini. Uh, ni pa eh, nobene ome, omembe, kaj bi se zgodilo, če trgovec uporabi tako kartico v tujini. To bi pomenilo nobenih koristi za, iz skupnega trga. Uh, če nočemo, da je vpliv na trge, očitno prihaja do nerazumevanja. Z, mi želimo, da bi se vzpostavil notranji trg, od katerega bodo imeli koristi tudi trgovci, ko gre za čezmejne transakcije. Dobro bi bilo, da te vključujejo. Uh, tudi um, trgovce, ki gredo v eh, tujino in uporabljajo storitve druge banke. Potem pa še absolutna zgornja meja, ki jo predlaga komisija na nič cela tri in nič cela dva odstotka. To eh, je postavljeno kot eh, absolutna kapica. Predlog predlaga, da bi vključili ehm, zgornjo mejo tehtanega povprečja. V, To pomeni, da se tukaj da obstaja nek manevrski prostor, za nekatere transakcije se lahko zahtevajo više eh, pristojbine in za druge nižje. V tem kontekstu pa je, je zelo težko predstavljati, kako bi to eh, delovalo. Eh, imamo uh, svetovalne uh, podjetja, ki uh, bi potem morala ocenjevati, ali se spoštuje povprečno Eh, tehtano poprečje. To bi pa pomenilo, da vsak regulator v članic, državah članicah bi morali imeti ljudi, ki bi to preverili. To je dodatno breme. In drugo vprašanje je, kako boste ponderiranje eh, postavili po eh, sektorju, naprimer drugače za zelenjavo kot za diamante, ali bo šlo drugače za Eh, postavljena pravila oziroma povprečje na banko, na schemo ali kako. Ni, tukaj ni enostavnega odgovora. Veliko enostavneje bi bilo, če bi postavili eh, absolutno kapico. Eh, seveda je tudi odvisno tudi od eh, zneska plačila, ampak v vsakem primeru se nam absolutna zgornja meja zdi najboljša. Eh, potem pa eh, pra, še dodatna pravila glede posebnih kartic tukaj eh, se zmanjšuje razumevanje, eh, spoštovanje oziroma zaupanje eh, potrošnikov. Gre za posebne kartice, ki, doda, ki prinašajo dodatne koristi, kot so vaučeri in podobno. Eh, to je prav gotovo uh, sistem, uh, uh, kjer pravzaprav tisti, ki imajo drage kartice, nekako financirajo uh, druge imetnike kartic. Ampak uh, pri takih uh, karticah uh, je uh, možno upeljati tudi posebno možnost zavrnitve gre za um, pravila spoštovanja vseh kartic oziroma brez kontakt eh, kartic. Torej, eh, po našem mnenju, kakršne koli rešitve se sprejmejo, je treba upoštevati, da gospodarstvo mora eh, oziroma lahko eh, učinkovito eh, deluje, če je tisti, ki plačuje za storitve v položaju, da lahko se odloča. V tem primeru ba, ne smemo. Uh, uh, iti na roko bankam, ki želijo povečati dohodke za skritimi pristojbinami. Torej, uh, omogočiti moramo svobodno izbiro, katera instrument se bo uporabil. Uh, sprva trgovec bo odločal, kaj bo sprejel in. Uh, Potrošnik bo imel ravno tako pravico izbire in pri tem morata oba dva imeti enake pravice. Potem pa pravila. A bi lahko, prosim, čim prej zaključili, ostalo nam je še le malo časa. So, ja, strinjam se. Um, Pravila eh, proti zaobidanju pravil, zakonskih pravil, obstajajo v Ameriki eh, posebna eh, pravila, že na to temo postavljena. Uh, predlog je, da se eh, ta pravila eh, umaknejo za domača plačila, ne pa za čezmejna plačila. Ne vemo, zakaj ne bi bilo temu tako in dobro bi bilo, da bi eh, pravila, ki preprečujejo za obidenje vendarle obdržali v obeh primerjih. Najlepše hvala in sedaj uh, komisija notranji trg. Poskušal bom čim krajši biti. Ja, lepo vas prosim. Torej, uh, tri zadeve bomo naredili. Povečali bomo zaščito potrošnikov pri plačilnih transakcijah, s tem, da bomo razširili um, področje uporabe na tiste, ki so aktivni na plačilnem trgu. Uh, obstajajo razne uh, i, uh, predvidene, uh, predvidena izuzetja uh, v okviru PSD2. Uh, če se to ne zgodi, potem potrošniki in trgovci ne bodo zaščiteni z evropsko zakonodajo, ampak le z. Um, uh, pogodbenimi določbami. Uh, istočasno pa zdaj povečuje varnost plačevanja, vključno z online plačili na ta način, pa uh, se borimo proti poneverbam in uh, lahko tudi razmislimo o tem, zakaj 30 odstotkov vseh uh, državljanov Evropske unije je proti plačevanju online. In eh, eh seveda to je, se tudi eh, eh, nanaša na boljšo ureditev za tretje ponudnike storitev v eh, korist tako trgovcev kot eh, potrošnikov. Eh, ustrezno se bo eh, uredila registracija bank in vseh drugih eh, vključenih. Eh, In eh, seveda zadovoljili bomo vsem pomislekom glede eh, zaščite potrošnikov in konkurence. Eh, seveda komisija je postavila različne kursorje na različnih koncih in vendarle mislimo, da eh, čeprav obstaja možnost za izboljšanje, eh, se bojimo, kako bo to, eh, bodo predlogi vplivali na tiste, ki šele prihajajo na trg. Ta uredba poskuša doseči ravnotežje pri dodatnih dajatvih eh, želimo eh, to omejiti, eh, ampak kot vemo, zmanjšuje, zmanjkuje nam časa in pričakujemo dobro in odkrito posl, sodelovanje z vsemi poročevalci in poročevalci v senci. Na to lahko računate. No, sedaj pa še samo nekaj komentarjev z moje strani glede na to razpravo, ki smo jo ravno kar slišali. Najlepše hvala poročevalcem v senci, kot ste rekli, gospod Baldini. Popolnoma se strinjam, ustvariti moramo učinkovit in enoten sistem. Uh, eh, Sofi, tudi s tabo se strinjam, ko si rekla, uh, da je ključno, da ta zakonodaja ne bo veljala le za obstoječe plačilne sisteme, ampak tudi za vse bodoče plačilne sisteme, ki bodo nastali na trgu. In tudi sistem eh, tretjih, eh, tretjih strani, ki zagotavljajo storitve, o tem bi se dalo še razpravljati. imamo različne um, tržne deleže, tudi tukaj bi lahko iskali rešitve. Glede co-badginga, uh, Sophie je to omenila, tudi zeleni so isto omenjali, tudi gospa Sample. Kar se tiče. Um, kartic moramo najti prostovoljno rešitev, ki ne bo obvezujoča, ki ne bo obvezna. Predlog komisije je po moje sprejemljiv gled, pri drugih zadevah, vendar pri uh, co-badgingu moramo biti bolj specifični. Uh, in potem um, pravila honor all cards. Um, Prejemamo vse. Um, kartice. Vem, da so tukaj eh, potrebne druge rešitve. Vem, eh, kako si, zakaj si zeleni eh, želijo um, drugačnih rešitev pri absolutni zgornji meji in skrinjam se z gospodom Sampom, da se moramo. Um, uživeti v kožo potrošnikov, postaviti v njihovo situacijo. Enostavno je uporabiti kreditno kartico. Ne želimo, eh, da bi ljudje eh, zaradi te uredbe imeli probleme z, eh, pri kartičnih plačilih. Najlepše hvala vsem, hvala komisiji za komentarje. In eh, pripričan sem, da pripravljenost obstaja in da si vsi želimo pravih rešitev, ki bodo učinkovite in uravnotežene. Eh, Sedaj pa dajem eh, še besedo kolegu Faju, da se odzove na komentarje na njegovo poročilo. Najlepše hvala. V tej razpravi bom zelo kratek. Uh, že zdavno bi morali končati odkrito in uh, srčno se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali uh, v tej uh, razpravi o plačilnih storitev na notranjem trgu. Je v bistvu neko našli, našem, našel sem neko izhodišče in mislim, da me zadovoljuje glede na to, kar sem imel na men. Eh, seveda, sprvo moramo dobro razumeti trg, ga dobro raziskati in šele potem, če je mogoče harmonizirati. Govorili smo o pomenu informacij in informacije morajo biti jasne. Dobro obveščenost je treba zagotoviti. Uh, Eh, jasno je, da moramo eh, upoštevati nove eh, subjekte, ki prihajajo na trg, dobro moramo predvidevati, kaj se lahko zgodi v bližnji prihodnosti. Pozivam vas, da bodite pozorni, da se počasi odpirajo vedno večje možnosti za različne načine Eh, plačevanja, zapravi plačilne metode. Eh, obstajajo pa eh, seveda razlike glede dodatnih bremen. Strinjam se z predlogi, ki so bili podani če eh, gremo po poti, da preprečimo oziroma prepovemo dodatna bremena, potem moramo biti usklajeni in se dogovoriti za neko dokončno rešitev z vsemi poročevalci v senci, ki bo zadovoljiva za vse. Nekdo je govoril o uh, preložitvi roka za uložitev predlogov sprememb. to je seveda zdaj v tem prednovoletnem času um, zelo težko, ampak uh, pogledali bomo, uh, če bi lahko vseeno dosegli majhno preložitev. Eh, pripravlja se 7. januarja okrogla miza in takrat bo še ena dodatna možnost, da uh, si razjasnimo uh, stališča pri tej problematiki. Komisija je eh, danes eh, v bistvu povedala, da je v skladu z, eh, da ima približno enako mnenje, kot je večinsko mnenje v parlamentu. In sedaj torej, parlament lahko tudi se pogovarja z drugimi zainteresiranimi. Ja, 9 januarja je sedaj pre, eh, do um, rok za vložitev eh, amandmajev. 20. februarja bo to na plenarnem, zas, ne, bo še ena razprava in aprila na plenarnem zasedanju. Ob 15. nadaljujemo v isti dvorani. Hvala.